Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's meeting of the Foreign Affairs Committee. Um, ura je 15 in 8 minut, zato moramo začeti. Uh, Ali lahko sprejmemo dnevni red? Da. Druga točka na dnevnem redu, sprejetje zapisnika seje 29. novembra 2016. Če nišče ne bo ugovarjal, bomo zapisnik pred eh, koncem seje sprejeli. Potem tretja točka, sporočila predsednika, nimam sporočil, tako da nas čaka kar četrta točka na dnevnem redu, izmenjava mnen z norveškim ministrom za zunanje zadeve kolegi in kolegice, z veseljem pozdravljam gospoda Borgeja Brendeja eh, v našem odboru za zunanje zadeve. On je minister za zunanje zadeve Norveške, spremlja ga pa gospa Slipmis, veleposlanica za Norveško pri Evropski uniji. Eh, pozdravljam vašo pobudo mm, da se sestanete z našim odborom, da predstavite eh, stališča Norveške o trenutnem aktualnem stanju z posebnim osredotočenjem na arktično območje, sploh pred uh, jutrišnjo skupno sejo, uh, ki, nas, uh, ki nas čaka skupaj z odborom za okolje. Eh, no, eh, Norveška sicer uradno ni članica Evropske unije, imamo pa z njo zelo tesne odnose, trgovinske, gospodarske, eh, z ministrom Brendejem sva se srečala že pred našo sejo, dogovorila sva se, da bo govoril približno 15 minut, potem pa boste imeli priložnost zastaviti ministru tudi kakšno vprašanje, Eh, razgovor z njim pa se bo končal nekri okrog 16. ure. Torej, imamo tosne odnose z eh, Norveško, ko gre za eh, trgovinske odnose, ko gre za, ko gre za misije skupne obramne in zunanje politike. Sodelujemo na področju zunanjih pobud, kot je recimo spravni proces med Palestino in Izraelom. Želeli bi si slišati, kakšna stališča ima minister o teh zadevah, prav tako pa nas zanima eh, strateška prednostna naloga. Eh, to je torej tema, o kateri bomo razpravljali tudi jutri, namreč gre za arktično regijo. Gospod Brinda, izvolite. Thank you, uh, Mr. Uh, Chairperson. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod McAllister in čestitam vam k vaši izvolitvi za predsednika tega odličnega odbora. Počaščen sem, da imam to priložnost, da danes nagovorim vaše poslance v stalnem odboru. Kot je predsednik povdaril, um, je Norveška zelo tesna zaveznica Evropske unije. Sodelujemo na enotnem trgu, to je eden izmed znakov za to zavezništvo. No, v teh težkih časih, s katerimi smo trudno soočeni, pa bi povdaril, da gre pri naših odnosih z Evropsko unijo za veliko več kot zgolj za enotni trg. Evropska unija je struktura, ki je nastala po drugi svetovni vojni. To je unija. ki se zbližuje in naščiti pred nacionalizmom, protekcionizmom, pred populističnimi gibanji, in rekel bi, da je Evropska unija jamstvo za to, da bo Evropa ostala mesto vladavine prava, mesto sodelovanja in da bomo na ta način lažje zagotovili, da ne bomo ponavljali napak iz preteklosti, ne bomo dovolili, da bi se ponovile v prihodnosti. Zato je tako pomembno sodelovanje med Evropsko unijo in Norveškom. Zato si želimo močne, odporne Evropske unije, ki mora biti sposobna zovčiti se z vsemi trenutnimi izzivi. Vincent Churchill je rekel, da eh, dlje kot se zazreš v preteklost, dlje boš videl v prihodnost. Če si predstavljamo Evropo brez Evropske unije, sem pripričan, da bi to bila bolj šibka Evropa bolj izpostavljena tveganjem. Prav tako pa bi se težje spoprijemala z izzivi današnjega časa. Vi kot poslanci ste s tem soočeni vsak dan. Trenutno smo torej v zelo zapleteni situaciji. geografska oddaljenost ne pomeni, da se lahko od problemov iz bolj oddaljenih držav distanciramo. Eh, nekako se vedno bolj eh, prekrivata zunanja in pa notranja politika. No in eh, s pomočjo sodelovanja se lahko lažje skupaj soočimo s temi izzivi. Ehm, vsi smo v isti situaciji, zato se moramo zavzeti za to, da bomo imeli takšen svet, od katerega bodo imeli koristi vse, vsi. Evropski parlament igra pomembno logo pri oblikovanju prihodnosti Evropske unije. Ehm, prav tako pa menim, da bi morali eh, prevzeti več odgovornosti za to, da bi uh, napredovali tudi na področju varnostnega sodelovanja. Eh, tukaj lahko računate na nas. Mi smo polno zavezani sodelovanju z Evropsko unijo. Nismo članice Evropske unije. Je pa res, da smo z Evropsko unijo zelo močno povezani eh, z mm, sporazumom o Evropski skupnosti, z našim členstvom v, članstvom v eh, šengenskem območju in z našem sodelovanjem na področju obramne, zunanje in varnostne politike. Mislim, da naša država k temu pomembno prispeva. Zelo se prizadevamo za eh, to. Eh, med leti 2017 in 2021 bomo dali na voljo približno 2,8 eh, milijarde evrov. Bomo namedili temu sodelovanju z mm, raznimi nepovratnimi sredstvi. Na ta način želimo doseči skupno, močnejšo stopnjo konvergence med našima dvema eh, enotama. No, eh, seveda se ob tem ne moremo izogniti pojavu Brexita. To bo imelo pomembne posledice za celoten naš kontinent, tudi za Norveško. in vse vire bomo morali sedaj usmeriti v soočanje z zunanjimi uh, zadevami. Gre za vprašanje Rusije, Turčije, za ekonomsko-gospodarsko priseljevanje, potem uh, tudi uh, Magreb in regija Sahil sta problematični. Uh, imamo novo vodstvo v ZDA, tudi uh, s tem se bomo morali v prihodnosti veliko ukvarjati. No in pa potem je tukaj seveda tudi Brexit. V tem smislu smo hvaležni za to, da se je Evropska unija zavezala temu, da nas bo stalno obveščala o tem, kako potekajo postopki v zvezi z Brexitom. Kot je povedal že predsednik, je pomembno vprašanje za nas tudi uh, arktično območje. Uh, čestitamo vam za vaše delo, ki je bilo opravljeno v zvezi z arktično regijo. Eh, jaz bi rekel, da se svet sicer hitro spreminja, Arktika pa se spreminja še hitreje. Uh, treba je zagotoviti skladnost gospodarskega razvoja in varstva okolja v arktičnem območju. Nekaterim se to zdi nemogoče, ampak mislim, da nam je do sedaj uspelo dokazati, da je Arktika regija, kjer lahko imamo mednarodno sodelovanje, stabilnost, mir in pa tudi določeno stopnjo predvidljivosti. Mi smo eh, polno izvajali vse ukrepe, omejitvene ukrepe, Eh, kot odziv na to, kar se je zgodilo eh, v eh, Ukrajini, na Krimskem polotoku. No, istočasno pa moramo še vedno nadaljevati za sodelovanjem z Rusijo, ko gre za arktično regijo, okoljsko sodelovanje, sodelovanje na področju jedrske varnosti. Prav tako pa moram povedati, da tam upravljamo v Barencevem morju enega izmed največjih ribjih staležev eh, na svetu. En milijon eh, tone kavijarja smo tam lani pridelali. Tudi v skladu z ehm, znanstvenimi dognanji s pomočjo znanstvenikov smo zagotovili, da so naši staleži tam še vedno tako močni. Cilj naše arktične politike je ta, da Arktika ostane stabilna in eh, miroljubna. Eh, zato si prezadevajo vse države okrog Arktike stabilnost in mir je predpogoj za sodelovanje v arktičnem območju. Um, mednarodno, torej naše sodelovanje poteka v okviru mednarodnega prava. To je nujno potrebno. Arktične države iz treh različnih kontinentov dobro sodelujejo na osnovi dobri, skupnih interesov in pa spoštovanja mednarodnega prava. Eh, sosednje države so se dogovorile, da bodo ob reševanju kakršnega koli spora ali konflikta eh, reševali v skladu z mednarodnim pomorskim pravom. No, eh, tudi komisija je pripravila dokument v zvezi s tem eh, in jasno je, da se bo v prihajajočih letih okrepil, um, da se bo okrepila potreba po surovinah iz arktičnega območja. Eh, svetovno prebivalstvo raste, vedno več bo tudi popraševanja po beljakovinah, rastoča Eh, svetovno prebovalstvo bo potrebovalo več surovin, več mineralov, več eh, drugih virov. Eh, naši kontinenti si bodo morali te viri vedno bolj izmenjevati. Tudi, če bomo zajezili te, to potrebo, moramo vseeno računati na to, da se bo potreba verjetno v naslednjih letih zvišala. In ob tem moramo zagotoviti, da povečana potreba ne bo povzročila izpustov CO2 ali pa drugih škodljivih eh, pojavov za okolje. Um, Arktika tudi ponuja dobre možnosti za nove zaposlitve, inovacije, zaposlovanje. Zato je strategija za to območje eno izmed temeljev našega gospodarstva. In to moram tudi vam jasno povedati. No, v Arktiki živi približno 2000-3000 ljudi. Norveška že več kot 10.000 let črpa vire iz artičnega območja. Več kot 10 odstotkov našega prebivalstva živi znotraj uh, severnega arktičnega kroga. In uh, tudi večina našega morja je v arktičnem območju. Približno tretjina naših dohodkov prihaja iz uh, uh, gospodarskih aktivnosti, ki temelijo na izkoriščanju morja in na črpanju tankašnih surovin in zato si želimo trajnostnega upravljanja oceana v tej regiji. Že desetletja um, smo skrbeli za ustrezno upravljanje uh, tamkajšnjega ekosistema. Morda je to na ključe, ampak jaz sem pred 12 leti v parlamentu um, predstavljal prvi dokument o na uh, ekoste, ekosistemu temelji temeljujočemu upravljanju arktičnega območja. Eh, gre za zagotavljanje trajnostne uporabe tamkajšnjih virov, za spoštovanje biotske raznovrstnosti. Prav tako pa smo dokazali, da je možno povezati pomorske industrije, recimo ribogojstvo, ribištvo in eh, varstvo zdravega pomorskega okolja. Eh, Arktično more je še vedno eno izmed najčistejših morij na svetu. In to je pomembno za nas vse. Gospod predsednik. toliko o Arktiki. Potem, kar se tiče sodelovanja med Evropsko unijo in Norveško na področju uh, varnostne in zunanje politike, tukaj uh, tesno sodelujemo med seboj. Uh, z gospod Mogherini bova gostila donatorsko konferenco za Palestino uh, v začetku maja To je sedaj edina konferenca, kjer eh, so Izraelci in palestinci v dobrih odnosih, kjer se prezdevamo za konkretne korake, za to, da bi zagotovili ustrezne dohodke Palestini in da bi še naprej tam eh, poskrbeli za eh, torej nadaljno igra, izgradnjo eh, institucionalnih zmogljivosti. Prav tako se prizadevamo za mirovni proces v Siriji skupaj z. Uh, Eh, Kuvajtom, Nemčijo in Egiptom. Tukaj bomo preverili, ali so vsi tukaj spoštovali eh, svoje zaveze. Norveška in eh, Evropska unija sta to naredili. Ne vem pa, če je to res za vse sodelujoče države. Prav tako si bomo še naprej prizadevali za politično rešitev, za podporo Stefana de Mesuri. Pri, njihov, pri njegovem prizadevanju prav tako sodelujemo na področju mirovnega procesa v Kolumbiji. Seveda bomo morali sedaj spremljati, kako bo izvajan ta mirovni sporazum in pa ne nazadnje Balkan. Tudi tam tesno spremljamo razvoje dogodkov, kajti tudi tu nas čaka še vedno veliko izzivov. Hvala lepa za vašo pozornost. Veselim se razprave z vami. Thank you, Minister Brenda, for your introductory remarks. Hvala lepa za vaše uvodne izjave. Sedaj nas čaka prvi krok. Vprašanj vsaka politična skupina bo dobila dve minuti, potem pa bomo morda imeli še drug krok predstavnikov političnih skupin. Prvi je Mihajl Galer iz ELS, ki je tudi proživalc v senci za arktično območje. Hvala. Gospod minister, lepo pozdravljeni. Tukaj sem. Hvala za to, kar ste povedali o arktičnem območju. Sem bil v zadnjem zakonodajnem eh, obdobju poročevalec za Arktiko. Pač, ko sem obiskal to regijo, Sodeloval sem tudi v posebni raziskovalni misiji, ko smo z eh, ladjo eh, pluli po Arktiki. To je bila res eh, zelo poučna izkušnja in to mi je pomagalo tudi pri pripravi mojih poročil za arktično območje. Vem, da ste prej bili minister za okolje, sedaj ste minister za zunanje zadeve. Jaz sem se vedno zauzemal za to, da bi pri Artiki uspeli uravnotežen pristop, treba poštevati vse vidike, promet, eh, varnost, okolje, eh, ribištvo in tako naprej. Mm, mislim, da je ta pristop še vedno pravi. Sedaj smo se pri našem pristopu bolj osredotočili na stran okolja. In zanima me naslednje. ko so vaše službe preverjale naš dokument, ali se vam zdi, da smo kje morda prekoračili naše pristojnosti, kajti eh, meni se pri pripravi poročila zdelo, da imamo sicer dobre ideje za vsako, eh, za marsikatero regijo na svetu, naše drža, tri naše države članice so članice Arktičnega sveta. Um, Vseeno pa me zanima, če se vam zdi, da smo pri našem dokument, dokumentu, ki je prekoračili naše pristojnosti, bi želeli kaj popraviti. Hvala. Zdaj pa za SD. Foreign Minister for... Gospod Front, tukaj sem. Gospod minister, hvala lepa, da ste danes z nami. Ja, v glavnem ste prikazali precej rožnato sliko, ko gre za odnose med vašo državo in pa vašo sosedo Rusijo. nekoliko presenečen sem bil, ko sem vas poslušal. Jaz imam prej občutek, da so se odnosi z Rusijo v zadnjem času tako poslabšali, da nobena izmed naših držav ne more biti pozitivno naklonjena Rusiji. Ampak eh, nekoliko me preseneča, ampak vseeno veseli, da pravite, da so odnosi med Norveško in pa Rusijo dobri. Verjetno poznate norveško televizijsko serijo Occupy ali veste, o čem govorim? Da. No, ta serija je prikazala bolj negativno sliko ruskih namenov v vaši regiji. No, in zato sem tako presenečen s pričo tega, kar ste povedali. From, you know, no. Zanima me, kako gledate na odnose z Rusijo, recimo, ko gre za vidiko okolja. In pa drugo vprašanje, v zvezi z Brexitom. Um, v zadnjem času se veliko govori o tem, da se bo um, Velika Britanija pri oblikovanju svojih bodočih odnosov z Evropsko unijo zgledovala po norveški. Uh, ali se bi vam zdelo, zdela to dobra ideja, če bi sledili vašemu zgledu? Čas eno za IKR. Hvala. Gospod minister. Socialističnem kolegu bi rekel, da eh, ja, seveda Norveška ima dolgo mejo z Rusijo, obe sta članici NATO, zato nima ne prostane kaj drugega, kot pa da so njihovi odnosi dobri. Uh, Brexit. Jaz sem se zelo zauzemal za to, da bi Velika Britanija ostala v Evropski uniji, nažalost je moja stran izgubila. Upal sem za tako imenovani eh, soft Brexit, da bomo imeli nekakšen eh, model, kjer bi se pridružili modelu EFTA, da bi podpisali eh, sporazum in da bi ostali v carinski uniji. Za informacijo gospodu Freundu. Jasno je sedaj, da se to ne bo zgodilo premijerka Teresa May je jasno napovedala tako imenovani trdi brexit, ne želi biti članica EIA ali pa EFTE in zato imam dve specifični vprašanji. Ali bi bila Norveška zato, da bi Velika Britanija bila v EA in EFTE? Kaj ti krožijo informacije o tem? tem, da se Norveška bori, boji, da bi lahko eh, Združeno kraljestvo uporabilo eh, veto eh, v EAJ-u in da bi to nekako smotilo dinamiko treh članic EAJ-a, ki niso članice Evropske unije. No, potem še, kar se tiče temeljnih svoboščin. Te naj ne bi bile predmet pogoja ampak eh, jaz sem se posvetoval s pravnimi uh, strokovnjaki. Uh, člen 1.1.2 bi lahko omogočil, da bi Združeno kraljestvo zastavilo najviše možne kvote za um, migrante, ki bi prihajali iz drugih uh, EA držav. Um, zanima me, če uh, vi kaj veste o tem členu in če ja, zakaj je recimo Norveška ni uporabila te možnosti. Hvala. Iz, kos, iz skupine Alde, gospod Pet. And timing is everything, because to... Lepo pozdravljeni, gospod minister. No, uh, jutri bomo glasovali o našem poročilu o strategiji za arktično regijo. Tako da je vaš obisk pravočasen. Omenili ste odnose z Rusijo. Rusija je v zadnjih letih zelo povišala svojo vojaško prisotnost v arktičnem območju. Tega je sedaj več kot v prejšnjih 15 ali 20 letih zakaj se to dogaja, po vašem mnenju, zakaj Rusija tam krepi svoje vojaške zmegljivosti? No in pa drugo vprašanje, Kitajska, Indija in nekatere druge uh, bolj oddaljene države se tudi vedno bolj zanimajo za mm, določene investicije v Arktiko. Kako gledate na ta povečan interes Indije, Kitajske ali pa drugih državah za Arktiko?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 Govorila bom švedsko, verjetno me bo minister razumel. Eh, no, rekli ste, da se svet zelo hitro spreminja in da to še bolj velja za Arktiko. To je res. Globalno segrevanje v ehm, Arktiki poteka še hitreje kot druge. Temperature se višajo, odpirajo se zelene poti, kar naenkrat lahko dostopamo do surovin, eh, do katerih prej nismo imeli dostopa, lahko ribarimo tam, kjer prej nismo mogli. Ampak te posledice, niso samo, posledice tega niso samo pozitivne, nažalost so zelo negativne, zlasti, ko gre za uporabo plina in nafte. zaradi tega se potem led še hitreje uh, topi. Uh, Norveška se je odločila, da bo, dala, da bo podelila nekaj novih licenc za črpanje uh, fosilnih goriv v Arktiki. Jaz sem Eh, jaz se s tem ne strinjam. Eh, to so mm, viri, od katerih imamo največje koristi, če ostajajo tam, kjer so. Eh, kako torej gledate na to vprašanje črpanja teh sorovin v arktični regiji? Hvala lepa. To so torej bili predstavniki političnih skupin. Potem pa še trije kolegi, ki bi radi dobili besedo. Lahko damo vsakomu minuto, če se strinjate, potem bomo zaključili seznam govornikov in boste lahko odgovorili na vprašanje. Vsem naenkrat. Torej, še trije, vendar pa prosim, samo minuta. Najprej podpredsednik gospod Vistisen, Danska, prosim. Hvala lepa, da ste prišli. Govorili ste o strahu pred protekcionizmom. Strinjam se z vami, da bi to se lahko pojavilo zaradi različnih dogodkov, vendar pa ali se ne bi lahko Norveška zavezala še več prosti trgovini z EU, ker ste v večino elementov skupnega trga vključeni, vendar pa kar se danske perspektive tiče, bi si želeli, da bi znižali nekoliko eh, davčne stopnje dvostransko z EU. Upam, da se boste lahko zavezali temu in se boste borili skupaj z nami proti protekcionizmu. In potem Arktika. Kot veste, Dansko zanima Grenlandija v tem oziru. Sveda moramo nadgraditi operacije reševanja in varnostne operacije. Veliko je tukaj tudi eh, trgovskih ladij. Mislite, da bi EU morala odigrati aktivno vlogo ali pa bodo arktične države same upravile to nalogo? Hvala lepa, gospod Boštinaro, socialni demokrati, prosim. Hvala lepa. Zunani minister, hvala lepa za vaš prispevek. Dve kratki, pa vendar pomembni vprašanji. Prvič, kako ocenjujete vlogo Rusije v Baltskem morju? Prejšnji teden sem bil na alarmantni razpravi vsebe švedskimi in finskimi udeleženci. Torej, kakšno je vaše mnenje glede dogodka glede razvoja dogodkov v Baljskem morju in kako ocenujete vlogo Rusije in kakšno vlogo bi morali igrati. In potem drugič, poznamo vlogo vaše države v nedavni zgodovini pri pomoči pri iskanju dogovorov na veliko področjih. Kakšen bi bil vaš nasvet glede odnosov med EU in Rusijo, vedoč, da so ti odnosi vedno bolj problematični in alarmantni? zato da bi prenehali s to spiralo nezaupanja. Hvala lepa. Hvala lepa. In na koncu še gospod Fotika, ki predseduje pod odboru sede. Hvala lepa. Dobrodošli, gospod minister. Saj dvakrat ste omenili pomorsko pravo, kar se tiče Arktike. Vendar pa militarizacija je popolnoma protislovna, kar se tiče tega pomorskega prava. Kaj menite o tem? Moramo predviditi to, kaj je predvidljivo na tem področju. In potem, ali vas skrbijo težne Rusije, se to vidi tudi na norveškem. In potem nadalje, ali ste pripravljeni zagotoviti energetsko neodvisnost moje regije. Prihajam z Polske. Hvala lepa. To je bilo predvsej vprašanj in pripomp. Gospod minister, skoraj 20 minut imate, da boste lahko odgovorili na kar se da veliko vprašanj in pripomp. Seveda pa si lahko sami zadate prednostne naloge. Prosim, beseda je vaša. Thank you so much, and, uh, and thank you for... Hvala lepa. za ta zelo vsebinska vprašanja in za zelo veliko raznolikost področji, ki ste jih zajeli. Naj jih poskušam vsaj malo urediti po sklopih. Prvič, poslanki z Polske, kar se tiče energetske varnosti. Mislim, da je to ključno vprašanje za vse nas. Norveška je zelo predvidljiv partner, kar se tiče Evropske unije, tudi kar se tiče energetske varnosti. Okrog 25 odstotkov zemljskega plina, ki se porabi v EU, prihaja iz Norveške. Seveda nisem objektiven, vendar pa mislim, da je politično tveganje, kar se tiče uvoza zemljskega plina iz Norveške, nično. Prav tako smo zelo pripravljeni razvijati to partnerstvo še naprej. Vemo, da je zemljski plin v veliko primerjih most med bolj družbami, ki temijo, temelijo na fosilnih gorivih in tistimi, ki temelijo na obnovljivih virih energije. Podpiramo obnovljive vire, seveda. Vendar pa vemo, da celo v EU premog igra pomembno vlogo kar se tiče energetske mešanice. Naprimer, zemljski plin lahko, se lahko nadomešča s premogom, je pa seveda emisij pol manj pri zemljskem plinu kot pri premogu, tako da to je že velik prispevek k naši skupni politiki dosege ciljev pariškega sporozuma. In to je povezano še z enim vprašanjem, ki sem ga dobil. Če si ogledate nafto in plin, potem vidite, da plin ima vse kakosti, ki sem jih omenil, poleg energetske varnosti in poleg energetske raznolikosti. Nižje emisije CO2, če nadomešča bolj težka fosilna goriva. Prav tako pa je celoten razvoj na področju nafte v Evropi in pri nas tak, da imamo zelo stroge omejitve, najstrožje, globalno gledano. Emisije CO2 so tudi pri najnižjih, globalno gledano, kar se tiče proizvodnje plina in nafte na Norveškem. Severni del Norveške ponazori razvoj industrije in kmetijstva, pa tudi ribolova, ki gredo z roko v roki z drugimi razvoji na področju nafte in plina in mineralov. Če seveda imamo najviše okoljske standarde in, in potem tudi sledimo včasih, ne gre samo za najboljšo razpoložljivo tehnologijo, gremo tudi dlje dejstvo, da imamo najbolj čiste in najbolj bogate oceane na svetu, je dokaz tega. Potem je bilo veliko vprašanj povezanih z Rusijo. Torej, kako se soočiti z Rusijo? Dejstvo je, da prihaja do precej asimetričnih razmer, kar se tiče pri nas na severu, meja med Rusijo in Norveško. Tukaj je koncentracija vojske v Mormansku in na celotnem polotoku Kola, ena največjih, to je bilo tudi med eh, hladno vojno tako, In res je, vsaj nekdo izmed vas je izpostavil, da smo sedaj videli skoraj da podvojitev vaškega proračuna Rusije od leta 2005. Zato smo tudi prek NATO, pa tudi v Evropski uniji se s tem začeli ukvarjati. Zato se moramo tudi zanašati na solidarnost NATO. In samo bistvo naše varnosti temelji na petem členu pogodbe NATO. Poleg tega pa se osredotočamo tudi na to, da bi okrepili naše obrambne zmogljivosti. V trenutnih varnostnih razmerah v našem sosedstvu je Evropa, kot sem dejal tudi uvodoma, v razmerah, ko moramo prevzeti več odgovornosti za našo lastno varnost. To je, zato je že skrajni čas in to je tudi v skladu z našimi nacionalnimi interesi. Kako pa nam je na severu uspelo nadaljevati sodelovanje, nadaljevati sodelovanje z Rusijo? Istočasno pa smo izvedli tudi vse restriktivne ukrepe in sankcije, ki jih je uvedla EU. Mislim, da je to, kar je EU naredila, bil odziv na Rusijo, ki je kršila mednarodno pravo pri aneksaciji Krima, pa tudi pri destabilizaciji Donbasa. Torej, bile so uvedene sankcije, nismo se vključili vojaško, er sankcije pa so bile odziv na nespoštovanje nedotakljivosti meja Ukrajine strani Rusije. Potem smo imeli minski sporazum, ki ga si poznate, In ko bo minski sporazum izpolnjen, potem sankcije ne bodo več potrebne. Ne moramo pa uvesti sankcije kot odziv na to, da se je prvič po drugi svetovni vojni zgodilo to, da je ena od evropskih držav kar stopila v drugo evropsko državo. Ne moramo sedaj kar tako sprostiti sankcije, če se pa nič ni spremenilo na terenu. Kakšen precedens bi pa to bil? Tako da v polni meri podpiram ravnanje Evropske unije na tem področju. Istočasno pa, kot sem dejal, smo zmogli nadaljevati sodelovanjem na ravni ljudi, tudi na arktičnem področju, kajti to je tudi v interesu Rusije. Kaj, mar bi naj nehali sodelovati v Barencovem morju, kar se tiče operacije reševanja in iskanja, ne, seveda ne, tu smo nadaljevali sodelovanje in upamo, da bomo prihodne tudi videli drugačno vzdušje v Rusiji, kar se tiče človekovih pravic, LGBTI in spoštovanje meja drugih držav iz Kremlja. Potem so bila tudi vprašanja, ki so se navezovala na Brexit. Nič bolj jasno ni po govoru premijejke Therese May, kako bo Združeno kraljestvo nadaljevalo. Zdi se, da bo se Združeno kraljestvo odločilo za prostotrgninski sporazum med EU. Ko? Se bo ločitev končala, ko bo 50. člen tudi uradno aktiviran. To je podlaga tudi za pogajanja med EU in Združenim kraljestvom. Najprej se moramo dogovoriti o ločitvi, se morate dogovoriti o ločitvi, potem pa se bodo začela pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu. Če sem dobro razumel govor Theresa May, pa tudi to, kar je dejal ne vem, Fox in moj kolega Boris Johnson, potem ni na dnevnem redu eh, tega, da bi sedaj želeli ostati del carinske unije ali enotnega trga. Zdi se, da Britanija želi to urediti na klasičen prostotrgovinski sporozum. To ima seveda implikacije tudi za Norveško, kajti smo del EEA in smo del tudi enotnega trga. Prav tako pa imamo skupni trg z Britanijo. Torej, veliko izzivov, s katerimi se sooča EU, bo pomembno tudi za nas. Da, da, seveda moram spoštovati eh, vaš čas. Torej, s tem se bomo morali ukvarjati. Zato torej tudi zelo tesno sodelujemo s komisijo na tem področju. Kajti, če bo EU se dogovorila o prostodržavskem sporozumu z Veliko Britanijo, bomo to tesno spremljali, kajti to je povezano z nami. Potem hipotetično, kaj bi se zgodilo, če se Združeno kraljestvo ne bi odločilo za prostorinski sporozum. No, politiki so me učili, da naj ne odgovarjam na hipotetično vprašanje, tako da se bom držal tega načela. Bi pa z velikim zadovoljstvom na to odgovoril, če bi to bilo v interesu Združenega kraljestva. Naj pa britanskemu prijatelju povem, da si tudi sam želim, da bi Evropska unija ostala, oprostite, Velika Britanija ostala v EU. Potrebujemo drugo največje gospodarstvo ali pač tretje, odvisno od statističnih podatkov v Evropi, največjo vojaško silo v Evropi kot del EU v teh turbulentnih časih, ko mora EU storiti več. Sedaj moramo pač ugotoviti. Na obeh straneh, tako v EU kot v Veliki Britaniji, kako se lotiti ločitve Britanije in EU. Dobro, to je sedaj dejstvo in sedaj moramo pač spoštovati voljo ljudi. aha, sedaj eh, mi je naročila, da naj povem mnenje, šalim se. Kar se tiče poročila o Arktiki, kot sem že dejal, uvodoma smo zelo zadovoljni s poročilom. Mislimo, da je to dobro poročilo in mislim, da so tudi kompromisi, ki so bili izpogajani, dobri. Kar se tiče švedskih prijateljev, naj povem, da žal ugotavljamo, da so okoljske spremembe zelo hitre, da se hitrost tukaj še podvoji, kar se tiče Arktike, to vidimo pri ledenikih, vidimo, kar se tiče ženskega prostora živali različnih vrst v Arktiki. Torej, arktično področje se odpira poznate razlog. Je pa to dejstvo. Vesel pa sem, da sta tako EU kot tudi Norveška zelo odločni, kar se tiče izpolnjevanja ciljev iz Pariškega sporazuma in COP21. Seveda bomo to polni meri izpolnjevali in bomo tesno sodelovali tudi z EU, kar se tiče tega vprašanja. Potem pa še vprašanje danskega prijatelja, kar se tiče proste trgovine in tudi kar se tiče protekcionizma. EU in Norveška zelo tesno sodelujeta prek skupnega trga. Ko smo postali del skupnega trga leta 1992 s porazumom EEA, smo se odločili tudi, da ne bomo del Carinske unije. In to je bilo zelo težko, tudi kar se tiče pogajanj o članstvu Norveške v EU in pred referendumom leta 1994. Kot sem že dejal, 10 odstotkov našega prebivalstva živi nad arktičnim, eh, na arktičnem območju in tudi tam imamo zelo veliko kmetijstva. Danska je seveda zelo ravninska, sodobne majhne vasice mi pa imamo kmetijstvo v gorah, pa tudi zelo visoko na severu. In vse to je del naše strategije. Želimo si, da bi ljudje živeli na severu. Lahko si predstavljate, da je kar nekaj razlogov, zakaj je to dobro, okoljsko, varnostno in vse to. Moram pa tudi priznati, kar se tiče severa Norveške kar se tiče seveda živonoreje na Danskem in na severu Norveške. Zelo malo je, naprimer, govedi na severu Norveške. To se je okolju prijazno primerjavi z Dansko, seveda, kjer je krav več, krav živine več. Ampak o tem smo pripravljeni razpravljati, če bo to potrebno. Potem pa imamo tudi seveda predlog EU, kar se tiče dostopa za naše ribe, ki jih izvažamo. O tem se lahko seveda pogovorimo, vendar pa želel sem izpostaviti, da obstajajo tudi razloge, zakaj je pomembno, da smo tako visoko na severu. Smo pa seveda zavezani STO, da bomo dosegli napredek, zato Norveška, pa tudi Švica in Kanada so, sta se strinjali, da bi in to je bilo pred letom v Nairobiju, sestanko STO, da bomo črtali vse izvozne subvencije za kmetijski sektor. To resnično prizadene naše kmete, ampak ta kompromis smo sprejeli. Nismo pa prav veliko dobili nazaj. To smo naredili zato, da bi seveda STO lahko zaščitila revne kmete in se borila proti protekcionizmu. In žal potrebujemo zelo veliko jezov, zelo veliko varnostnih omoči v naslednjih letih. Žal. Hvala lepa, gospod Brende, da ste bili tukaj v našem odboru AFET. Hvala za odgovore na vsa vprašanja. Mislim, da smo imeli dragoceno razpravo tik pred glasovanjem o arktičnem poročilu jutri, ko bomo imeli skupni sestanek z odborom Envi. Preden se vam zahvalim, naj čestitam tudi vam in vaši državi. Kolegi, čez vikend sem imel čas, da sem prebral novo objavljeni indeks demokracije. Ne vem, ali to poznate? Indeks demokracije, to je indeks, ki ga pripravljajo v britanski enoti za podatke in ki meri demokracijo v 167 držav po svetu enkrat na leto. Nemčija je bila na 12. ali 13. mestu. Bronasta medalja Švedska. Drugo mesto, srebrna medalja Islandija. In spet Norveška je bila ocenjena kot najbolj demokratična država na svetu. Čestitke. Ponosni smo, da imamo tako dobrega soseda. Hvala lepa, lepo se imejte v Evropi in nadaljujmo s temi dobrimi odnosi med EU in Norveško. Hvala lepa. So we're uh, under a bit of time precious. Kole, nekoliko smo pod časovnim pritiskom, tako da kar nadaljujemo. Prehajamo na točke 5, 6, 7 in 8. Čas je za Zahodni Balkan. Imamo poročila o Albaniji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Črnigori. Za vsako državo imamo točno 20 minut. Tako da sedaj se lotimo obravnavave predlogov sprememb v Albaniji. Gospod Fleckenstein bo podal svoje stališče o predlogih sprememb, kompromisih, potem pa bomo imeli nekaj časa za vprašanja in odgovore. Prosim, gospod Fleckenstein, beseda je vaša. Hvala lepa. Nadaljeval bom po nemško. Hvala lepa vsem, ki ste se odeležili pri prvi razpravi o tem poročilu konec novembra. Hvala vsem, ki ste podali predloge sprememb. 231 predlogov sprememb sem dobil in vesel sem, da smo v 18 kompromisih lahko zajeli skoraj vse odločilne odstavke poročila in smo lahko to uskladili z večino, veliko večino poročalcev v senci. Zato tudi poročalcem v senci hvala lepa za zelo dobro sodelovanje. Prav tako to kaže na pomi poročila, ko lahko izpostavim, da je večina elementov, kar se tiče priprave pristopa Albanije na stop v EU in kar se tiče elementov napredka, takih, da lahko to podpremo skoraj vse politične skupine v Evropskem parlamentu. Jasno je, katere so prednostne naloge. Ja, se pa zauzemamo tudi za to, da bi naj začeli pristopno pogajanje, ko bomo videli prve korake kar se tiče pravosodne reforme. Pravosodna reforma je dolgotrajen postopek, to vemo. In to bo teklo sporedno s pristopnimi pogajanji. Ključnega pomena pa je proces preverbe in ocene. Od tega je potem odvisna učinkovitost reforme pravosodja. Od zadnje razprave novembra je Ustavno sodišče Albanije po pozitivnem mnenju Beneške komisije ugotovilo ustavnost zakonodaje in torej nič ne stoji več na poti. Sedaj se naj torej začne pravosodna reforma. Predel je ta proces ocenjevanja, kjer bodo vsi sodniki in toživci podvrženi oceni. To ni samo zasluga vlade, to je zasluga celotnega parlamenta, tudi opozicije. Na koncu so skupaj v parlamentu sprejeli to zakonodajo. Nadaljna sprememba zakonodaje na področju javne uprave se nadaljuje, včasih malo počasneje, kot bi si to želeli, potem pa imamo tudi uspehe pri boju proti organiziranemu kriminalu vendar pa ni še zadostno, na to se bom kmalo vrnil. Napredek na področju protikorupcijske zakonodaje obstajajo, obstaja, prav tako krepijo zakonodajo, kar se tiče boja proti diskriminaciji in varstvo manjšin. Kljub temu pa poročilo tudi ugotavlja, kje je potrebno še kaj postoriti. Evropski parlament in AFE to pričakujeta od Albanije. Namreč eh, polno izvajanje pravosodne reforme, ne samo spektakularni posamični primeri, temveč tudi dolgotrajni uspehi pri boju proti organiziranemu kriminalu. In to ne samo pri policijskih preiskavah, temveč tudi pri kazenskem pregonu na, tudi na najvišjih ravneh in razbitje kriminalnih združb. K temu spada tudi to, da seveda spremljamo uh, protikorupcijsko zakonodajo, razširitev le te. Kaj, nimam več časa? Ja, koliko časa pa imam? Koliko časa imam? No, zdaj ste mi pa ukradli 10 sekund, no bom pa hitreje govoril. Torej, čisto na kratko, nadrevanje upravne reforme, sodelovanje s civilno družbo, manjšinami, socialni dialog in tako dalje. Potem veliko je predlogov sprememb, imeli smo konstruktivno sodelovanje in naslednje vidike lahko poročilo še nekoliko bolj podobno predstavim. To bom sedaj pustil, vendar pa k temu spada tudi modernizacija izobraževanja, varstvo okolja, krepitev ombudsmana, enaka politika za moške in ženske in tudi politična stabilnost na Zahodnem Balkanu. In tukaj pričakujemo, da bo Albanija nadaljevala z delom kot to sedaj. Upam, da ste si ogledali kompromise. Hvala lepa še enkrat poročevalcem v senci. Mislim, da je nastalo dobro poročilo zaradi našega dobrega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, poročevalec. Tako, sedaj imamo 20 minut za celotno poročilo, minuto in pol za poročevalce v senci in če bomo potem imeli čas, boste še ostali, kako je povedali. Najprej gospod Kukan, prosim. Thanks. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa gospodu Fleckensteinu za uravnoteženo poročilo in dobro sodelovanje. Podpiram kompromisne predloge sprememb, ker so v skladu z glavnimi smernicami poročila. Nekaj zahtev. Podpiram integracijski proces Albanije. Mislim, da moramo priznati napredek, ki ga je država naredila. Prav tako moramo poslati znak spodbude za nadrevanje reform, kar se tiče pravosodne reforme predvsem, in da bomo dosegli eh, otepljiv napredek pri petih prednostnih nalogah. Prav tako moramo pozvati vse stranke v Albaniji, da naj pospešijo prizadevanja pred splošnimi volitvami. Vsa priporočila morajo biti izvedena, skrbi pa me, kako bo to sprejeto v parlamentu, volina zakonodaja. Prav tako obstaja še veliko drugih področji, ki jih je potrebno omeniti, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, prav tako pa tudi boj proti gojenju drog in trgovini z njimi. Druga vprašanja, kritični predlog smo imeli, kar se tiče svobode medijev, poleg tega pa tudi tisti predlog smo imeli, ki se ukvarjajo z okoljskimi vprašanji v državi. Mislim, da je dobro podpreti vlogo Albanije pri regionalnem sodelovanju. In še zadnja pripomba. Predvsej predlogov spremem pije, kar se tiče manjšinskih pravic in zaščite manjšin. Nekoliko sem presenečen, ker to vprašanje prej nikoli ni bilo tako problematično. Izdina v tistih časih, ko je bil poročevalec za to Nikos Kuntis iz Grče, moj zelo dober prijatelj. Hvala lepa. Thank you, Edward Kukan, and now uh, Charles Tannock. Hvala lepa, gospod Kukan, sedaj pa Charles Tannock. Uh, e Hvala. Tudi mi čestitamo gospodu Fleckensteinu za uravnoteženo poročilo. Albanija kot država kandidatka skuša izvajati potrebne reforme, eh, zlasti ko gre za poglavje v zvezi z evropskim akijem, za tistimi poglavji, ki so povezani z eh, pravosodjem, bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Strinjam se z Edvardom Kukanom. To je še vedno zelo velik eh, problem mm, tudi za našo javnost. To je pravzaprav regionalni problem, ki ni značilen samo za Albanijo in za Zahodni Balkan. Tudi sam pozdravljam skorajšno spremembo eh, volilnega zakonika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 Eh, ki so jih sprejeli na področju pravne države in eh, ko gre za spoštovanje kopenhagenskih kriterijev. Še vedno me skrbi eh, problem albanskih džihadistov ter kakšne ukrepe bomo sprejeli. Upamo, da bo islamska država sedaj premagana. Morda je to, bo to edina dobra zadeva, ki jo bo dosegel predsednik Trump. Seveda morajo džihadisti biti pripeljani pred sodišče, če so sodelovali v kakšnih vojnih grozovitostih. Hvala. Gospod Kjučok za Alde. You, uh... Hvala lepa. Želel bi čestitati gospodu Fleckensteinu za odlično poročilo. predlogi sprememb priznavajo Albaniji napredek na področju notranje politike. Eh, zlasti je sprejela pet ključnih prednostnih nalog eh, na področju reforme pravosodstva. To je dober razlog za to, da začnemo za pogajanje med Albanijo in Evropske unije. To bi se moralo zgoditi po tem, ko bodo v tej državi potekale volitve. Vesel sem, da, gospod Flaken, to zapis, da je gospod Flakenštajn to zapisal tudi v predloge spremem. Sedaj je pravi trenutek za to, da se začne ta proces za Albanijo. Seveda še vedno ostaja nekaj izzivov. Predlogi spremem povdarjajo pomen volitev v letu 2017 to bo pravi test pripravljenosti te države na začetek pristopnih pogajanj. Eh, Albanija mora zagotoviti svobodne in demokratične volitve, eh, nadaljevati mora tudi z reformami. Eh, Poročilo to zelo povdarja. Uložil sem predlog spremembe, v katerem pozivam albanske oblasti naj omogočijo možnost da bi albanski državljani, ki živijo zunaj eh, Albanije, lahko se udeležili volitev. Upam, da bo ta predlog spremembe dobil podporo. Eh, skratka, poročilo opazuje, eh, opisuje izzive, ki ostajajo, opisuje korake, ki so jih sprejeli albanske oblasti. Treba seveda nadaljevati z reformami in pa spoštovati vse manjšine v Albaniji. Hvala lepa.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 pridružitev bi želela izpostaviti in komisija bi morala zagotoviti, da bosta ta dva kriterija spoštovana eh, s strani države kandidatke. In prvi je spoštovanje manjšin in drugič je razvoj dobrih sosedskih odnosov. Kot je zapisano v poročilu, mora Albanija še zelo veliko dela narediti na tem področju torej za zaščito manjšin v svoji državi. In ko govorite o manjšinah, naprimer o romski manjšini, pa ne omenjate grške manjšine in ne omenjate obveznosti te države, da bi okrepila pravni status manjšin, ki zagotavlja njihovo zaščino, zaš, zaščito in predvsem tudi njihovo pravico do lastnine. E, to je bilo že izpostavljeno v eni izmed prejšnjih razprav. Tudi Eh, albanski eh, varuh za človekove pravice zahteva od albanskih oblasti, da spoštujajo postopek, eh, v katerem je bilo dosedaj precej kršitev in da spoštujejo razvojni načrt. Pri tem ko eh, je vendarle bilo nekaj več napredka na področju dobre sosedske politike, pa ugotavljamo, da ima ta obe stranki kar precej odgovornosti pri zagotavljanju enakosti. Eh, vedeti pa morate, da Albanija proti naši državi nastopa zelo um, ehm, eredentistično. Hvala. Rich. Hvala, gospod Mesarič. Zelene. We are also very pleased and would like to congratulate Mr. Flecken. Hvala. Tudi mi čestitamo gospodu Flakensteinu za dobro poročilo, za njegov odnos. Že osnovno besedilo je bilo zelo dobro in kompromisni predlogi sprememb so prav tako odlični. Vse lahko skupina zelenih podpre. Samo dve točke v zvezi s za vsebino. Namreč eh, naš predlog spremembe 168 govori o še vedno obstoječi praksi krvnega maščevanja. Eh, to, omogoč, to omenja tudi poročilo komisije. Eh, to je res velik problem, ki ogroža tudi pravico otrok do življenja in do izobraževanja. And, and Potem tudi, ko greš za hidroelektrarne in njihov vpliv na okolje, smo v predlogu spremembe 16 našli dobro rešitev. Bi pa samo za zapisnik dodal, da je 44 od več kot 100 elektrarn v Albaniji v zaščitenih območjih. To je res velik problem. Albanija se mora s tem problemom soočiti. Um, pozdravljamo namen albanske vlade, torej njihove načrte za vzpostavitev naravnega parka, ampak vseeno to bi morali razširiti na širšo območje. Hvala. Še štiri ste prosili za besedo. Če se bo vsak držal časa za govor, eno minuto, zdaj lahko si dobili besedo. Najprej gospa Šujca. Najlepša hvala. Zelo na kratko bi se želela zahvaliti gospodu Fleckensteinu za to poročilo in še zlasti za kompromisne predloge, ki so bili pripravljeni. Vidi se, da je bil dosežen napredek na vseh petih ključnih področjih. In sama bi želela poudariti okoljsko področje, kjer so problemi eh, pač notranje narave, pa tudi problemi v ravnanju z viri, še zlasti na Jadranskem morju, pri čemer je povezava neposredna z eh, Hrvaško. Eh, pohvalno je sodelovanje s sosedskimi državami. In v zvezi s tem bi želela povedati, da bo potekala jadranska trilaterala med Bosno, Hrvaško in Črno Goro, pri čemer sta prvi dve državi članici NATO, Črna Gora, popom od Bohmalu. Poleg tega eh, imamo skupen projekt jadransko-jonskih avtocest in tudi jadransko-jonski plinovod. In to bi še želela dodati k tej temi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na kratko. Pri obravnavi Albanije smo bili v preteklosti večkrat nepravični. Prvič. Ali je Albanija dosegla v zadnjih letih napredek? Da, so. In to pri ključnih področjih. Ali Albanija igra pozitivno, konstruktivno vlogo? Da. In to jim moramo priznati. Ali so začeli izvajati tudi pomembne zakonodajne reforme v Tirani? Da. Zato jih moramo spodbuditi. In najboljši način, kako spodbuditi Albanijo, da bo, na, da bo nadaljevala s temi postopki, je to, da začnemo s pogajanji. Vem, da moramo pri tem upoštevati določene probleme, ampak sedaj moramo pomagati Albaniji, zato da bo dosežen napredek v prihodnosti. Hvala lepa. Gospod Teoharo Sisikajer. Hvala. Mislim, da bi kot poročevalka v senci morala dobiti več kot eno minuto, ampak kakorkoli. Pozabili ste na mene.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 kriminalne skupine nadzirajo tudi določena mesta v državni administraciji. Seveda je bil dosežen napredek, vendar pa bi težko rekli, da je bila dosežena raven takšna, da bi bili zdaj lahko mm, polni hvale. Pa še nekaj v zvezi z grško manjšino. To, kar sem sama doživela, je nemogoče opisati v eni minuti, pa tudi v eni uri. Ne. Kršenje eh, človekovih pravic Grkov, ki živijo v Albaniji, ehm, preseljevanje muslimanov eh, povzroča velike ovire za možnosti, da bi bili Grki izvoljeni. Na to Eh, onemogočanje izražanja vire, onemogočanje lastninske pravice. Vse to bi po mojem mnenju zahtevalo neko ad hoc komisijo, ki bi morala obiskati to državo in pogledati, kakšna je situacija znotraj teh manjšin. Hvala lepa, gospod Epitideus. Eh, hvala lepa, gospod Fleckenstein, za to uravnoteženo poročilo, ki ste ga pripravili in v katerem omenjate napredek, ki ga je dosegla ta država. Hkrati pa ste omenili tudi eh, elemente, na katere bi morali biti bolj pozorni, zato da bi lahko prišlo do odprtja pogajanj z Albanijo. Ni pa bilo tu omenjeno, kot sta že povedali dve poslanki pred menoj, kako so kršene pravice pripadnikom grške manjšine. Albanija je v bistvu edina zahodno-balkanska država, ki je kandidatka za vključitev v Evropsko unijo in ki vodi tako iredentistično politiko, Pogosto smo že omenili kršenje pogojev dobrega sosedstva z Grčijo in zato se teh pogajanj ne sme začeti, preden ne bo dosežen napredek tudi pri teh točkah. Sicer bomo prišli do iste situacije tudi v naših odnosih s Turčijo. To pomeni, da se bomo pogajali, še preden bo napredek dejansko dosežen. Hvala, gospod Fletenstein. Želite povzeti razpravo? Ja, če me že prosite, gospod predsednik, samo tri točke, da prihranim čas. Prvič, ja, razumem, da se ne morejo vsi grški kolegi strinjati z mojim poročilom. Nisem se spuščal v pravice posamečnih manjšin. Vse skupaj sem povzel, kajti treba je izboljšati odnos do vseh manjšin, ki tam živijo. Drugič, varstvo okolja je pomembno, vendar pa moramo biti pozorni pri tem in se ne smemo preveč umešavati v notranje zadeve Albanije. Umešavati. Umešavamo se, se samo tam, kjer gre za evropsko povezovanje. No, ampak v primeru simbioze je seveda politika, ki poteka v zvezi s tem, obžalovanja uredna. Še tretjič, izobraževanje, poklicni izgledi za mlade. Na vse te stvari bomo morali v prihodnosti bolj paziti, kaj ti eh, res je. Povečalo se število prošen za azil in to kaže na to, da bi morala Albanija več narediti za vse mlade ljudi, pri tem pa moramo mi seveda podpirati. Hvala. Ni bilo posebnih vprašanj za predstavnika generalnega direktorata za sosedsko politiko, tako da ni treba, da mu dajemo besede. Da mu dajemo besedo. Kolegi, glasovali bomo jutri, 31. januarja. Hvala za vaše prispevke. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Gre za šesto točko na dnevnem redu, poročilo poročilu Komisije o Bosni in Hercegovini za leto 2016, druga obravnava. Z veseljem dajem besedo našemu poročevalcu Krisenu Danu Predi. Tri, in, tri minuta in pol imate na voljo, tako kot gospod Fleckenstein. Tri minute. Ah. Ah, j'avais compris. Ah, bon, merci infiniment, merci. No, najlepša hvala. Najlepša hvala vsem kolegom za interes, ki ste ga pokazali za to državo eh, letos. Dobili smo 288 predlogov sprememb in pripravili smo 63 eh, kompromisnih predlogov. In zelo pomembno sporočilo je, da Bosno in Hercegovino podpiramo pri, na njeni evropski poti in to tako pri njenem reformnem procesu, kot eh, pri vseh drugih procesih jo spodbujamo, da naredi še dodaten napredek. Seveda pa bo treba še uložiti veliko naporov v eh, uresničitev vsega, kar je zapisano v agendi za reforme. Kar zadeva institucionalne reforme, pa obžalujemo seveda to, da zelo pogosto tu še vedno prihaja do razkolov, ki so etnične, politične narave in ti vplivajo na uresničevanje reform. To vpliva tudi na e, proces evropske integracije in to lahko vidimo na področjih, kot je vladavina prava, e, pravo, reforma pravosodja, reforma e, javnih institucij in tako naprej. Ravno tako poudarjamo, da je treba zagotoviti, da bo Bosna in Hercegovina postala učinkovita in inkluzivna država, ki bo zagotavljala demokratično predstavljanje svojih državljanov. In na podlagi prejšnjih resolucij je treba spodbujati tista načela, ki lahko k temu prispevajo. Federalizem, eh, predstavništvo eh, različnih eh, skupin in to je v Bosni eh, kar precej čustev sprožilo v različnih političnih strankah. Tam sem bil prejšnji teden in sem prisluhnil številnim političnim eh, predstavnikom v zvezi s tem. In lahko tudi povem, da smo prejšnji teden v Sarajevu razpravljali tudi za našimi kolegi iz parlamentarne skupščine Bosne in Hercegovine. In tukaj imamo tudi kompromisni predlog v zvezi z eno od teh točk in sicer poslovnik odbora eh, za stabilizacijo in pridružitev, ki bi moral biti sprejet že pred letom in pol. In zato moram tukaj še enkrat ponoviti, da je prav sramota, da je prišlo do blokade znotraj eh, bosanske skupščine, eh, ki so preprečile, da bi bilo to storjeno torej tega odbora niso zmogli vzpostaviti. In sam mislim, da ima vsaka stvar svojo mejo in da moramo zato zelo jasno Bosni povedati, da tako stvari ne morejo iti naprej. Mi Bosni ne moremo pomagati, če uh, Bosna ni zainteresirana za to, da bi nas srečala in če najde kakršenkoli izgovor za to, da blokira možnost srečen z nami. Uh, No, o tem sem hotel biti jasen, potem pa kompromisni predlog 20, tudi zelo pomemben. Vprašanje je svobode izražanja in svobode tiska. To je za nas zelo pomembno, tako kot je to zelo pomembno tudi pri drugih državah v regiji. Ravno tako smo prejšnji teden s kolegi iz Bosne o tem razpravljali. Razpravljali smo tudi o tem, da morajo tisku dopustiti, da svoje delo opravlja v, uh, povsem neodvisno. Hvala lepa. Merci. Thank you. That was exactly three and a half minutes. Excellent. Hvala, točno tri minute in pol. Odlično. Sedaj pa dobi besedo gospod Pi Picula, ki predseduje naši parlamentarni delegaciji za Bosno in Hercegovino. Čestitati kolegi Predi na odboru. Hvala lepa. Želel bi čestitati gospodu Predi za odlično sodelovanje in za pripravo tega poročila. Uh, Zelo kompleksni so pogledi na to, kakšna je situacija v Bosni in Hercegovini. Namreč ta država nosi hudo breme vojne iz 90-ih let. In to je res priložno, da si postavimo vprašanje, kakšna je danes prava situacija v tej državi, ne glede na eh, zakonodajo, ne glede na dodiko v referendum, je Bosna pred novim varnostnim izzivom. Za razliko od drugih držav na Zahodnem Balkanu so razlogi za te težave v Bosni predvsem notranje politične narave. Eh, Bosna eh, bi morala svoje naloge, ki jih mora izpolniti na svoji evropski poti, razdeliti na lažje in težje, kratkoročne in dolgoročne. Na vsak način pa eh, bi morala. Eh, več delati na reformi svoje države, še zlasti v sled dejtonskega sporazuma. Vsekakor pa bi moralo to temeljiti na konsenzu znotraj te države, ne pa uh, biti zaznamovano z nekimi zunanjimi očitki. To pomeni, da bi se morali vse skupnosti v Bosni in Hercegovini temu posvetiti, hkrati pa zagotoviti pravice v pripadnikom vseh skupnosti in uh, narodnosti. Pa tudi to, da se za vse težave krivijo drugi izven Bosne in Hercegovine in tukaj govorimo o Rusiji in Turčiji, zdaj pa celo morda vpliv eh, novega predsednika ZDA Trumpa na eh, situacijo na Zahodnem Balkanu je vprašanje, ki se utegne še pojaviti. Hvala. Hvala, sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospa Šulca. Oh, so sorry. First for shadows. Uh... Ne, ne, preporočevalci v senci, se pravi gospod Papadakis. Hvala lepa. Želel bi se najprej zahvaliti poročevalcu, ki je upošteval več predlogov sprememb, ki smo jih uložili pri pripravi kompromisnih predlogov, ter uh, za poudarek na uh, socialne zadeve, ki so v dokumentu komisije prednostno obravnavane. Uh, kar pa dosedaj ni bil slučaj. Kot Evropski parlament ne smemo posredovati preveč um, splošnih sporočil uh, glede te zelo kompleksne situacije v tej tako razklani državi. In rad bi vas opozoril tudi na sklicevanje na koncept constituent people v drugem predlogu spremembe. Vprašanje, ki bi ga želel postaviti vsem tukaj in to tudi v okviru razprave, ki je potekala znotraj moje skupine, je naslednje. In sicer kakšne cilje tukaj zasleduje Evropski parlament? Ali želimo poudariti spoštovanje sodb sodišča, ki pravijo, da morajo vsi državljani uživati iste pravice, ne glede na njihov izvor in na njihovo politično opredelitev, ali moramo podpirati to politično razdeljevanje med državljani. Po mojem mnenju bi morali uh, prvo možnost izbrati in zato sem zelo hvaležen poročevalcu, da je ta predlog spremembe upošteval. Uh, in ga upošteval v svojem predlogu, torej s tem, da je združil moj amandma s svojim predlogom spremembe številke 70, v katerem se zauzemamo za spoštovanje vseh eh, državljanov, ne glede na njihov eh, izvor in pripadnost. Tako da o tem bomo ponovno razpravljali v moji politični skupini danes večer. Hvala lepa. No, sorry, first Mr. Rados for Alder. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem kolegi Predi. Gospod Radoš, hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Van Predi in drugim poročevalcem v Senci za to poročilo, ki mislim, da na primeren način opisuje situacijo v Bosni in Hercegovini. Moramo pa vedeti, da tu ostaja še zelo veliko odprtih vprašanj. Eh, Bosna in Hercegovina je obremenjena z vsemi temi problemi. Vprašanje je, kako bo ta eh, dogovor eh, sprejet in uresničen, kako bo ta država vzpostavila delovanje in kako bo lahko sploh delovala v prihodnje tako asimetrično sestavljena država. Govorimo seveda o tem, da so potrebne institucionalne reforme, vendar pa okoliščine kažejo, da kljub mednarodnim pogodbam in ustavi Bosne in Hercegovine, katerih avtori so predvsem ZDA in Rusija, ni velikega upanja, da bi se ta sporazum eh, zelo dobro eh, uresničeval oziroma odgovora na to vprašanje nimamo. V bistvu se postavlja vprašanje o dolgoročni možnosti za obstoj in preživetje te države. In zaradi vseh težav, ki se tu dogajajo, se moramo um, v evropskih in drugih mednarodnih institucijah zavedati, da moramo biti v Bosni in Hercegovini, tako kot tudi v drugih zahodno-balkanskih državah, bolj prisotni. Hvala. Green Group, Mr. Hvala, gospod Mesarič, v imenu zelenih. Paul, Hvala, gospod predsednik. Govorim o imenu eh, gospoda Šoltesa, ki ima določene obveznosti v Sloveniji, tako da mu, vam predajam njegove sporočilo. Zahvaljujem se poročevalcu Predi za trdo delo in dobro sodelovanje. Bosna in Hercegovina se ukvarja za številnim problemom organiziranim kriminalom pomankajoča svoboda medijev, izražanja, eh, visoka topna brezposelnost in slaba gospodarska situacija, beg možganov. Ljudje morajo zapuščati to državo in iskati zaposlitevne možnosti v tujini. Vse to je zapisano v eh, besedilu resolucije, skupaj s pročevalci v senci smo uspeli najti kompromise in eh, prave ubeseditve. Čestitam gospodu Predi za njegov pristop, skušajo hraniti pozitivno na naravno besedila, kljub težavam, s katerimi se očena dih. No, eh, nažalost so v Bosni in Hercegovini pogosto prevla, prevladali nacionalistični interesi, eh, tega naša skupina ne more podpreti, govorimo o brisnem predlogu spremembe dve v zvezi z drugim odstavkom besedila, ta kompromisni predlog spremembe povdarja etično načilo v tej državi, ki je tako ali tako že preveč razdrobljena. Eh, zavzeti se moramo za decentralizacijo in torej, ta predlog spremembe podarja pomen decentralizacije in federalizma in to ni spremljivo za našo politično skupino. To ne bo prineslo napredka, ampak prepecalo korak nazaj. Naša skupina meni, da ne bi smeli raz, razlikovati mm, med eh, različnimi državljani Evropske unije. Eh, prav tako je treba spoštovati uh, sodbe, ki so bile uh, obje, ki so bile sprejete na Evropskem sodišču. Če bo tako prvi predlog spremembe dve ostal, naša skupina poročila ne bo mogla podpreti. Hvala, še trije bi želeli besedo. Eno minuto imate na voljo. Štirje kolegi bi še želeli besedo. Gospa Šujica. Nastalo novo što je rekao kolega, ja upravo. No, tako kot je rekel kolega, bi jaz sicer želela mm, pohvaliti gospoda Predo, ki je zelo jasno izrazil svoje stališča, eh, tudi v zvezi z federalizmom, subsidijarnostjo in konstitutivnostjo in tako naprej. Tako da poročilo pozdravljam. Mislim, da je jezik, ki ga je eh, uporabil v poročilu, zelo eh, jasen in pogumen. Vemo pa, da je Bosna izpostavljeno številnim izzivom, največji pa so notranje politične narave. Ravno tako je tukaj zelo pomemben tudi zunanje politični dejavnik, Rusija naprimer in drugi. Tako da je seveda napredek eh, Bosne in Hercegovine nekaj, kar si, nekaj, kar si vsi želimo, vendar pa pri tem želim poudariti potrebo po zagotavljanju enakih pravic vsem eh, skupnostim oziroma vsem narodnostim, srpski, bosanski in hrvaški, ki pa trenutno ne uživajo vseh pravic, ki naj bi jim jih zagotavljal dejtonski sporozum. In zato se ne, sme, se ne smemo slepiti, ne smemo uh, zanemariti problematike Zahodnega Balkana, ampak se jim moramo. Uh, posvečati in ga imeti zelo visoko na naši prednostni lestici. Gospod Tenok, hvala lepa. Tudi sam bi želel čestitati poročevalcu predi. Vedno je težka naloga pripraviti poročilo uh, uh, o Bosni in Hercegovini. Več kot 20 let je že minilo od Dejtona, ampak ta država še vedno ne deluje dobro kot, kot eh, poenotena država na federativni ravni. Še vedno obstaja preveč uh, nacionalističnih teženj z ruskim mašavanjem in tako naprej. Uh, primer Sajdiš Hadniče še vedno ni. Uh, Sodba v tem primeru še vedno ni izvajana, problemi so tudi na področju svobode medijev, no Bosna in Hercegovina sedaj uh, Eh, uložila prošnjo, ki jo preučuje svet. Upam, da bo svet to uč, ustrezno preučil in upamo, da bomo morda, da bo ta država naslednje leto ob tem času že država kandidatka. Eh, namreč to je edina država na Zahodnem Balkanu, poleg Kosova, ki še ni država kandidatka. Več je treba narediti za to, da bo eh, Bosna in Hercegovina eh, se lahko približala Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Selimovic za eno minuto. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu Predi za odlično delo, ki je bilo opravljeno. Vedno je težko napisati poročilo o Bosni in Hercegovini. No, v parlamentu smo slišali mnenja različnih eh, skupin. Mislim, da Bosni in Hercegovini pošiljamo eh, protislovne signale. Najprej govorimo o potrebi po enotni državi, ki bo z enim glasom eh, lahko govorila. Po drugi strani pa govorimo o potrebi po federalizaciji. V, primeri, v primeru Bosne to pomeni seveda eh, federalizacija vzdolž eh, etničnih skupin in s tem bi dobili še manj funkcionalno državo. Eh, drugič, govorimo o potrebi potem, da je treba ohraniti ustanovo, uprostite, ustavo, dejtonski sporazum, ki drži državo skupaj, istočasno pa imamo predloge spremem, ki postavljajo pod vprašaj Dajtonski sporazum, Sejdič, Finci in tako naprej. Uh, sam podpiram stališče Kristjana Prede, uh, treba je podpirati evropsko pot naprej za to državo. Speaker. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja govornica, gospa Sufko, ki pravzaprav prihaja iz Bosne. Hvala lepa. prihajam iz Bosne in Hercegovine, sedaj sem poslanka v Evropskem parlamentu. Sem pa celo življenje spremljala te probleme, o katerih govorimo. Pozdravljam poročilo gospoda Prede, ki prepoznava tiste prave probleme v Bosni in Hercegovini. Pozdravljam obe resoluciji, ki jih je parlament sprejel v letih 2014 in 2015 tam omenja načelo federalizacije kot edini način naprej. Samo na ta način lahko spoštujemo ustavno arhitekturo Evropske uh, Bosne in Hercegovine. Razumem argumente, ki jih omenjajo kolegi, ampak situacija je pač takšna, da bi 25 let po vojni v Bosni in Hercegovini morali najti predvsem praktične rešitve in da bi se morali nekaj naučiti iz preteklih lekcij. Ne smemo uh, iskati rešitev, ki ne bodo izvedljive. Tam pač obstajajo različne etične skupine, uh, bošnjaki, srbi in pa hrvati, te etične skupnosti je treba spoštovati, etnične skupnosti je treba spoštovati in ko bo ta država enkrat članica Evropske unije, se bomo lahko pogovorili tudi o drugih vidikih, ki so tukaj pomembni. Hvala lepa, gospod Preda bi želi zaključiti razpravo. Ja, ni bilo neposrednih vprašanj za komisijo, ampak če komisija želi kaj povedati, ji seveda lahko damo besedo. Ja, na kratko. Eh, torej, ta uporaba izraza constituent people, to je izraz, ki prihaja iz Daytonskega sporazuma, ampak je nažalost eh, privedel do diskriminacije, to smo videli v sodbi Sedič Finci in pa nekaterih drugih uh, tudi sodbi Sonic in pa Pilaf. Gre za to, da bi morali okrepiti državljanske vidike uh, in uh, dati manj teže etničnim vidikom iz ustave. Uh, Eh, Dejtonski sporozum je sicer bil eh, koristen za to, da smo lahko končali vojno, ampak sedaj se je treba sredotočiti tudi na druge vidike. Gospod Prera za povzetek razprave. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za vse prispevke. Naj povem najprej to, da sem obžaljeval dejstvo, da med obiskom v Sarajevu nismo mogli srečati gospe Zjanovič, ki je premijejka Republike Srpske. Sam namreč menim, da bi morali vedno vključiti tudi Republiko Srpsko v te procese. In zato smo jo povabili v Brusel. Potem drugič, kar zadeva ameriški Mm, vidik. Mislim, da bi morali še naprej sodelovati z američani, tako kot smo se dogovorili v zadnjih letih. Menim namreč, da mora ameriški vpliv ostati pomemben in eh, glede na dosežene dogovore, mislim, da bi bilo neumno eh, se v zvezi s tem eh, bojevati. Potem še tretjič, mislim, da bodo naši kolegi iz skupine socialistov glasovali za kompromisne predloge. Zavedam pa se, da imamo seveda vedno večino med ELS, konzervativci in Aldem, tako kot se je to zgodilo, ko smo glasovali oziroma volili novega predsednika parlamenta. Vsekakor pa pozivam eh, skupino socialistov, naj tudi oni za to glasujejo, tudi glede tega izraza eh, constituent people, ki je bil omenjen eh, v vseh kompromisnih predlogih. Potem pa še um, en problem, o katerem smo uh, govorili in sicer o porazdelitvi mandatov v obdobju po Brexitu. In to, uh, sm, pri tem smo upoštevali tudi morebitne takrat že nove države članice in tudi Bosno smo pri tem upoštevali in sicer morebitnih 11 poslanskih mest, ki naj bi jih dobila. Tako da bodimo nekoliko bolj optimistični pri tem pristopu in e, nikar ne delajte iz tega vojne z ELS-om na plečih Bosne in e, Hrvaške. Hvala. Hvala, glasovali bomo prav tako jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Poročilo o nekdanje Jugoslovanske republiki Makedoniji. To poročilo obravnavamo prvič. In kot je že tradicija v tem odboru, bi dal besedo poročevalcu Ivo Vajglu za kratko poročilo njegovega poročila. 30 um, minut imamo, tako da imate na voljo 5 minut. Spoštovani kolegi, jaz, jaz ne bom. Mi, no, this is the first consideration, yours was the second consideration. Ne, to je prva obravnava, vaša je bila druga obravnava. Druga obravnava tri minute, prva obravnava pet minut tako ali tako smo velikodušni s časom. Gospod predsednik, eh, jaz ne bom povzemal poročila, poročilo ste dobili, je pred vami in eh, v bistvu me bolj zanimajo vaši komentarji kot verjetno vas moj komentar. Moj komentar je v poročilu. Rad bi rekel samo to, da je osnovno vprašanje že vrsto let, ko gre za Makedonijo, ali bomo tej državi dovolili, da napreduje na svoji poti proti evropskim integracijam ali pa bo ostala tam, kjer je, v čakalnici in kjer je že predolgo. Za Makedonijo smo že pred leti ugotavljali, da med vsemi državami kandidatkami najbolj izpolnjuje pogoje po akiju. Vendar i to ni zadostovalo za to, da bi se začela eh, pristopna pogajanja. Letos je komisija in mi smo to povzeli v našem eh, poročilu, pogojevala napredek in začetek pristopnih pogajanj z demokratično izpeljanimi eh, predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Volitve so bile izpeljane, bile so po mnenju vseh opozovalnih misij korektne, bile so manjše nepravilnosti, ampak v glavnem večjih nepravilnosti pri samih volitvah ni bilo. Vendar na žalost Makedonija v tem trenutku še nima nove vlade in kaže, da bo formiranje nove vlade precej zapleten proces. V opcijah, ki jih danes omenjajo v Skopju, je najmanj simpatična, rekel bi tudi najmanj sprejemljiva za stabilnost in prihodnost Makedonije to, da bi ponavljali volitve. Ponavljanje volitev bi pomenilo za to državo eh, nadaljevanje krize, krize, v, kater, v katere reševanje je Evropska unija, komisija in Evropski parlament vložila veliko napora, da smo prišli do tako imenovanega pržinskega sporazuma z vsemi obvezami, ki so jih sprejele v tem sporazumu politične stranke. Med njimi naj omenim najpomembnejšo, najpomembnejša je bila vsekakor, da bodo vse stranke dale prednost interesu države pred interesi strank in eh, posameznikov. Drugo pomembno, pomembna točka pržinskega sporazuma je, bil, bilo, je bilo ustanovitev specialnega tožilstva, ki bo preiskalo in do konca razjasnilo nepravilnosti zvezane z afero prisluškovanja. V poročilu izpostavljamo nekaj točk in sicer pohvalo za vlogo države pri reševanju begunske krize, aktivno prizadevanje za stabilne odnose in krepitev zaupanja v regiji, izboljšano aplikacijo skupne evropske zunanje in varnostne politike, sodelovanje v mirovnih misijah. Ampak tudi izpostavljamo še vedno razširjeno korupcijo, potrebo po večji medijski eh, neodvisnosti, zavračanje jezika sovraštva, večje upoštevanje civilne družbe in stalno skrb za zaščito manjšin in dosledno izvajanje ohridskega eh, sporazuma. Prav tako poudarjamo točko reforme pravosodja. Makedonija potrebuje našo podporo, njen napredek bo okrepil regijo in varnost in stabilnost Evrope, Evrope v celoti. Zaradi tega Makedonija potrebuje tudi priznanje in začetek pogajanj. Eh, v poročilu boste našli eh, stališče poročevalca, da začetek pogajanj ne more biti pogojen z dokončno rešitvijo odprtih vprašanj, zlasti ne bilateralnih vprašanj, kot je, kot je vprašanje imena eh, in pa vsebuje poročilo tudi poziv Evropske komisiji, da se neposredno angažira pri reševanju odprtega vprašanja eh, eh, imena v sodelovanju z Združenimi narodi in ostalimi relevantnimi dejavniki, ki bi lahko prispevali k temu, da se ta problem dokončno spravi z dnevnega reda. Hvala lepa. Eno minuto sem prihranil za kolego Fleckensteina. Thank you, Mr. Weigel. Hvala, gospod Weigel besedo dajem predsedniku delegacije za odnose z Makedonijo, kolegu Petrlevu. K temu, kar je realistično in angažirano povedal eh, poročevalec Weigel, eh, bi rad dodal kot vodja delegacije, da eh, je mm, kandidatka mm, doživela relativni napredek, Eh, da je večinoma izpolnila zaveze iz pržinskega eh, dogovora, da pa ostaja eh, notranje politična situacija napeta tudi zaradi ustavne nejasnosti, kdo lahko dobi po neuspelem poskusu prvega mandatarja, kdo lahko mm, prevzame štafetno palico. E, torej, v našem in sveda v makedonskem interesu je, e, da e, po dobro izpeljanih volitvah država pride do vlade in sveda tudi do delegacije, ki bo lahko sodelovala z našo parlamentarno delegacijo in spremljala vse vidike odnosov med Evropsko zvezo in državo kandidatko. Ehm, torej v tej zapleteni situaciji, ki je sledila dolgotrajni blokadi, je, lahko rečemo, da smo lahko veseli, če država kandidatka ostaja v pogojnem statusu, torej da je, se ji še vedno odpira možnost za začetek eh, odobritev začetka pogajanj ukolikor e, izpolni vse pogoje, tako da je e, predvsem na njej, da te pogoje, da te pogoje izpolni in mislim, da je res v interesu, kot je že poročevalec rekel, e, ne samo regije, ampak tudi Evropske zveze, da je presežena tako notranja kot zunanja blokada. Hvala. Thank you. We go to the shadow rapporteurs, and we start with the EPP, Ms. Kam, for one and a half minutes. Hvala lepa. Čestitam kolegu Vajglu za odlično in profesionalno opravljeno delo. Poročilo je uravnoteženo. Eh, konstruktivno, tudi nekoliko kritično, ni kaj veliko dodati k poročilu. No, eh, se pa situacija v Makedoniji hitro spreminja in zato bomo morali pač spremljati situacijo. Pripričan sem, da bomo uspeli sprejeti kompromise. Strinjam se z eh, obima govornikoma ohranjevanje povezovanja z Evrope seveda zahteva zavezo strani vseh političnih strank. Prav tako pa potrebujemo okrepljeno zavezo strani Evropske unije. Reforme treba nadaljevati, treba je oblikovati vlado in potem se bo lahko ponovno začel ta pristopni proces potrebujemo začetek uradnih pogajanj o razumevanju, da je treba rešiti dvostranske probleme za sosedi oziroma da ti bilateralni problemi ne smejo ovirati nadaljevanja pogajanj. Treba jih je pustiti za zadnjo fazo pogajanj. E, do sedaj je namreč to negativno vplivalo tudi na notranje zadeve v Makedoniji, kot je povedal kolega Vajgl v četrtem odstavku. Še ena pripomba nujno je treba razumeti to, da volitve ne pomenijo konec porazuma iz pržina. Še naprej moramo nadaljevati z postopkom nacionalne sprave. Vse udeležene strani se morajo držati tega dogovora tudi v prihodnosti. Hvala. Hvala. Gospod Picula, v minu SD. Hvala lepo. Čestitam iz... Hvala lepa. Čestitam Eh, poročevalcu, kolegi Ivu Vajglu, za to poročilo, saj je izrazil zelo jasna stališča o tej državi ki jo bremenijo veliki, eh, velika notranja nesoglasja in zunanji pritiski. Eh, situacija je bila vendarle 11. decembra Eh, bolj stabilna, tudi zahvaljujoč prizadevanjem Evropske unije in mednarodne skupnosti. Vsekakor to izredno stanje, ki ga doživljajo državljani Makedonije eh, vsakodnevno zahteva, da se pospeši evropska agenda in da se pri tem zagotovi tudi boljše delovanje pravosodja, zmanjša vpliv politike na javno upravo in medije, da se zagotovi bolj učinkovit boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, ter da se zagotovi boljše izvajanje in sprejemanje zakonodaje um, medetnični odnosi imajo močan vpliv tudi na stanje znotraj države. Uh, gospodarstvo je sicer stabilno, vendar pa je brezposelnost zelo uh, velika, še zlasti med mladimi in ženskami. In upamo, da bodo predstavniki nove vlade delovali, ne da bi pri tem um, uvajali, izvajali politično diskrimin diskriminacijo, saj bo le to lahko uspešno. Hvala. Tenok. Sedaj pa gospod Tenok, poročevalec senci za IKR. E Minuta in pol, prosim. Then we go to the UNGL group. Ne, potem pa GUNGL. Gospa Sakurava, prosim. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Pogosto sem izpostavljala, da moramo spregovoriti o negativnih vidikih držav, o katerih govorimo. Pomembno je o tem govoriti tudi v parlamentu, kaj ti govorimo tudi o tem, kako živijo ljudje v tej državi. Imeli smo politični dialog. potem obstaja tudi dejstvo, da smo imeli volitve, ki so se razmeroma dobro končale, se je potekalo razmeroma dobro. Je pa seveda problematično, da ni pravega političnega vzdušja v državi in da tudi ni prave volje za boj proti korupciji. Prav tako je potrebno izvesti reformo pravosodja. Tudi pravosodje je v nekaterih primerjih vključeno v korupcijo. Tudi na medijskem področju je kar nekaj težav. Torej, moramo reči, da je, kar se tiče kopenhavnskih kriterijev, prišlo do nazadovanja. Pomembno je to izpostaviti in gospod Vajgl, mislim, da ni prav, da teh točk ne izpostavljate in da se osredotočate na pozitivne vidike. Da, da, končujem, gospod predsedujoči. Kaj ti nagrajevanje držav za tako obnašanje, to ni tisto pravo, to jim ne bo pomagalo. To nekdani Jugoslovanske republike Makedonije ne bo pomagalo. In to bo samo še spodbudilo nacionalizem in bo poslabšalo celovite razmere. In to tudi ne bo pomagalo k dobrim sosedskim odnosom. Ključno vprašanje je, če si država sama želi napredovanje. Mislim, da ne. Tako, sedaj pa zeleni, prosim. I'm, I'm uh, Gospod Meserič, sam se poročevalec v SNC, spet bom spremenil funkcijo. Naj se zahvaljujem kolegu Vajglu za to zelo profesionalno in zelo uravnoteženo poročilo. Podpiramo celoten osnutek, tako da imam zgolj nekaj točk, ki jih bom omenil. Ena od njih pa je tale. Tudi mi menimo, da tako kot besedilo pravi, da morajo bilateralni spori biti taki, da ne predstavljajo uvire za odprtje pogaja, pogajan o stopu v EU. Veliko je vprašanj, ki so lahko uvira, vendar pa to ne sme biti. Mislim, da bi bilo najbolje, če bi imeli neko, nek arbitracijski organ, ki bi rešil to vprašanje. In potem nadalje. V državi je predvsej korupcije in organiziranega kriminala, kot je tudi v veliko državah Zahodnega Balkana. Mislim, da moramo imeti širši regionalni načrt za ta vprašanja z okrepljenim sodelovanjem med državami v regiji. Tako bi potem morda bilo več upanja, da bi dejansko prišli do učinkovite rešitve za težave. In na koncu naj spregovorim še o okoljskem vprašanju. Veliko krat se to pojavlja na Zahodnem Balkanu. Stavni odbor iz Berna pa pravi, da bi naj prenehali izvajanjem nekaterih projektov, dokler ne bo okoljske ocene. Podali bomo predloge sprememb na te točke. Hvala lepa. Uh, Tako, sedaj pa še pet govornikov vsak minuto. Začenjamo z ELS, gospod Preda, prosim. Hvala lepa. Rad bi pozdravil delo kolege Iva Vajgla, ki je že od vsega začetka uspel dati piko na i. Seveda je treba zagotoviti izvajanje potrebnih reform in to v sodelovanju z Evropsko unijo. Res pa je, da ta globoka kriza postavlja vse skupaj v nevarnost. Tudi ta polarizacija med strankami zaradi delovanja glavnih političnih strank in uh, Druga dejstva kažejo na to veliko blokado pri izvajanju agende reform. In v tem kontekstu se je treba vrniti k pogajanjem, se je treba dogovoriti o sestavi vlade in sploh je treba delati na tem, da se bo Makedonija vrnila spet na svojo evropsko pot. Mislim, da je to najpomembnejše sporočilo, ki ga moramo posredovati s tem poročilom. Hvala. Fleckenstein. Gospod Fleckenstein, SND. Danke. Tudi sam se zahvaljujem gospodu Vajglu za njegovo poročilo. Samo še aktualna točka. Obstajajo govorice v Makedoniji, našemu parlamentu in komisiji. Ni pomembno, kdo je na oblasti, dokler obstaja jasna večina. Ali so to konzervativci, plus albanske stranke, ali so to socialdemokrati in albanske stranke. Pomembno je, da bodo imeli stabilno vlado, ki bo na evropski poti, ki bo izvajala reforme, kot je zapisano v dogovoru iz Pržina, da jih bodo resno izvajali in da bodo torej, da ne bodo nasprotovali politiki posebnih tožilcev. Torej, zato grem, če nam gre za to, da podpremo evropsko politiko, nam ne gre za to, da podpremo eno ali drugo stran. Potrebno je biti dosleden na poti v Evropo. To bi bilo pomembno za obe strani. Papadakis, for one minute. Gospod Papadakis, minuta. Hvala lepa predsedujoči. Pripombe, ki jih je podal predsednik Tajani nedavno, se zdi, da so del zelo zaskrbljujočega trenda. Še vedno gre za vprašanje uradnega imena nekdanje Jugoslavijske republike Makedonije. Parlament je podpiral ljudi, ki imajo različne namene, kar se teh vprašanj tiče. Vloga parlamenta pa je v bistvu v tem, da krepi vlogo kapitala v tem delu sveta. Zato moramo imeti drugačen pristop od tega, kot je to oporočilo Weigl, kar se tiče nekdane Goslanske republike Makedonije gre tudi za vprašanje begunske problematike zapiranja meja. In veliko beguncev je končalo v Grčiji. Biti moramo proti imperialističnim načrtom, kot je ta, zagotoviti moramo, da ne bomo dovrevali monopolov, ki bodo vodili EU. Hvala lepa stran 4. Tukaj govorimo o parlamentarnih volitvah v Makedoniji, da je bila volilna odrežba zelo visoka. V, na točki 17, na šesti strani, pa govorimo o makedonskem gospodarstvu. In potem 82 stran 7, govorimo o mednarodnem sodelovanju Makedonije in tako dalje in tako naprej. Tudi sam bi rad spregovoril o tem, kar je dejal predsednik Tajani prejšnji teden v sredo, sedaj govori o imenu Evropskega parlamenta. In naj povem, kaj je rekel, kar citiral. Vprašanje imena države, mednarodno gledano, mednarodno gledano se tu ime priznava kot nekdanja Jugoslavijska republika Makedonija. Poročilo ima tudi uraden naslov poročilo v poročilo Komisije o nekdanje Goslovanske republike Makedonije za leto 2016. Potem pa vseeno imamo v besedilo omenjeno samo Makedonijo. In potem imamo tudi zapisano, da spori ne bi smeli predstavljati, dvostranski spori ne bi smeli predstavljati uvire za odprtje pristopnih pogajanj. Naj izpostavim, to je zadnja točka, da gre to za mednarodno vprašanje, ne za dvostransko vprašanje. Zato bi morali omeniti tudi dve resoluciji, za ne, tudi 817 in 854. Zdaj pa samostojni poslanci, prosim. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, tudi sam bi rad izpostavil, da imamo v tem poročilu to zamisel dvostranskih razlik, da to naj ne bi bila uvira za odprtje pristopnih pogajanj. Dve točke glede tega. Prvič, ne gre samo za to razliko, kar se tiče imena med dvema državama najbolj resno vprašanje je tisto, ki je bilo omenjeno. To ni dvostransko vprašanje, to je mednarodno vprašanje. Imamo poskus Združenih narodov, da bi to razrešili in govorimo o nekdani Gospodarski republiki Makedoniji, ne pa preprosto o Makedoniji. In to blokira pogajanja, da v nekdanji Kosovanski republiki Makedoniji niso pripravljeni na kompromise. Naj torej še enkrat obsodim pripombe gospoda Tajanja prejšnji teden, to ne bo pomagalo k napredku. Tako, sedaj pa gospa Šujica. Samo bi se kratko želela osvrniti. Hvala lepa, prav na kratko bi se želela zahvaliti gospodu Vajdlu za veliko angažiranje pri pripravi tega poročila, pa ne samo pri tem poročilu, ampak za splošno eh, angažiranje in to vse čas za nekdanjo Jugoslansko republiko Makedonijo. To počne zelo profesionalno in dejstvo je, kot je rekel gospod Fleckenstein, da ne smemo gledati, kdo vlada v tej državi. Ne glede na vlado, moramo Makedoniji pomagati, da se bo vrnila na evropsko pot, na pot evropskih povezav. Eh, regionalno sodelovanje pa je bistvenega pomena. Brez tega se ta evropska pot ne more nadaljevati in zato se moramo tukaj dogovoriti, kaj pomeni dvostransko vprašanje, ali gre tukaj za dvostransko ali mednarodno vprašanje, to je zadeva, ki jo je treba rešiti. Ravno tako je treba rešiti problem, ki ga ima Makedonija z Bolgarijo in upam, da bomo delali v tej smeri. Na vsak način je potrebna eh, v Makedoniji stabilna vlada, ki bo lahko izvajala reforme in ki bo lahko izvedla reform iz pržine iz leta 2015. Dogovor iz pržine iz leta 2015. Hvala. Odgajaj minuta. Uh, well. Hvala lepa. V tem parlamentu sem že v leta 1999 in glede vprašanja o imenu Makedonije, imamo vedno iste razprave. Po eni strani, dobro, seveda moramo vedeti, da ima Grčija možnost veta za začetek pogajanj in vsi Grki iz vseh strank so enakega mnenja, to je torej en blok, vendar pa, torej, prosim, vedite, tega ne moremo preseči, vsi ostali v EU pa govorimo o Makedoniji, tako pač je. Prosim, ne skušajte nas prepričati. v naših časopisih, novicah, posod govorimo o Makedoniji. Prosim, vedite, izolirani ste dobro, mi pa vemo, da imate veto tako pa če. 25 let že tako je in verjetno bo še 25 let tako, če se nič ne bo spremenilo. Obžalujem zaradi ljudi tam, ti bi morali biti v spredju, makedonci ljudje, ne pa neka vprašanja, ki so mitološka in zgodovinska. Do you have any comments? Ko se da pa komisija, kakšna pripomba? Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod in gospodje, hvala lepa poročalcu Vajglu za poročilo in za predstavitev. Bolj kot dajkoli je pomembno, da nadaljujemo s poširjanjem enotnih sporočil državi. Nasplošno osnutek resolucije dobro odraža eh, rezultate našega poročila iz leta 2016. Imeli smo politično krizo lani, izražamo našo zaskrbljenost, da ne bi nazadovali, kar se tiče pravosodja. Komisija zelo ceni delo parlamenta, še prav posebno gospoda Vajgla, gospoda Kukana in Fleckensteina, ki so zelo pomagali pri dosegi dogovora iz Pržina parlamentarne volitve so bile ključni del tega dogovora, vendar pa to je bil samo začetek. Sedaj pa moramo dobiti stabilno vlado in vlada in opozicija morata sodelovati, da bodo nadoknadili čas, ki so ga izgubili. V tem pogledu vsi vemo, kakšna so naša pričakovanja. Želimo izvedbo nujnih prednostnih nalog, kar se tiče reform in tudi urad posebnega tožilca mora imeti sredstva in čas za dokončanje svojega pomembnega dela. Kar se tiče vprašanja imena, komisija bo nudila še naprej politično podporo, zato da bi našli vzajemno spremljivo rešitev, če bosta obe stranki to zahtevali, seveda. In končno, sedaj pogojno priporočilo komisije, jasno je, smo bili glede tega, kaj je potrebno storiti, da bi država se odločno vrnila na evropsko pot bodite mirni, to bomo spremljali, pomagali bomo državi in bomo tudi redno poročali Evropskemu parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Še kakšna sklepna pripomba, prosim? Sure. Uh, jaz bi se samo zahvalil kolegom za besede podpore avtorju tega uh, poročila. Uh, z hvaležnostjo bom sprejel vaše uh, amandmaje, vaša vsebinska dopolnila in uh, naj povem tudi to na rob razprave o tem, ali je vprašanje imena bilateralno ali multilateralno ali svetovno vprašanje. Jaz mislim, da je to vprašanje, ki bi bilo boljše, da ga ne bi bilo in da bi, bilo čim, da bi bila njegova trajnost čim krajša. Zato se zauzemam za rešitev, tudi za večje angažiranje Evropske unije pri reševanju. Ne moremo pustiti tega samo Združenim narodom in njihovim posebnim odposlancem. Združeni narodi so daleč, Makedonija je pa zelo blizu naši evropski stvarnosti in mogoče bo zavlačevanje pripeljalo do tega, da bomo plačali ceno za nestabilnost neke naše evropske države. Hkrati bi se rad zahvalil grškim kolegom, ki so danes sicer izrazili svoj tradicionalni pomislek, vendar na način, ki je pravi parlamentarni način in jaz sprejemam njihovo, njihove, njihove skrb in njihove pomisleke tako, kot so bile izrečene, vendar pa seveda ne morem drugače, kot da eh, ugotovim, da se pač velika večina tukaj prisotnih in držav, ki jih zastopamo, sprejema državo na Balkanu, o kateri govorimo, kot Makedonijo in to ne zato, ker bi hoteli nekoga izzivati, ampak zato, ker je pravzaprav življenje glasovalo za takšno rešitev. Hvala lepa vsem skupaj. The deadlines for amendment for this report will be the 7th, uh, uh, the 7th February. 7. februar je rok za predloge za imen popovdne, glasovali o tem pa bomo 28. februarja. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, to je poročilo o Črni gori. In besedo dobi poročevalec gospod Tenok, 3 minute in pol. Actually, this is the first consideration, so should we... Bistvo je to prva obravnava, torej bi morali dobiti 5 minut. Imate 5 minut. 5 let bo minilo odkar so, smo s Črnogoro začeli pristopno pogajanja. 26 poplavi smo že odprli, dve sta začasno zaprti in država odločno napreduje pri na poti v EU. Sedaj je popolnoma jasno, zelo dobro napreduje. Kar se tiče 23 in 24, notranje zadeve in pravosodje tukaj so sedaj prave reforme že vidne. Lani od zadnjega poročila ki je bilo zelo pomembno za Črnogoro, so se zgodile parlamentarne volitve. Prišlo je do spremembe premijeja. Z gospodom Brankovičem sem se sestal prejšnji teden in pristopni protokol k NATO je bil podpisan. Volitve so bile izvedene po novem okviru, nova registracija voljivcev in elektronski identifikacijski sistem. Mislim, da je to superiorno sistemom, ki jih včasih vidim v svoji državi, Združenem kraljestvu. Prav tako je potem po nekaj mesecih bila spostavljena vlada. Tudi opozicijske stranke so dobile nekaj ministrstv. Seveda pa potem obstaja še nekaj pomislekov glede administrativnih ovir. Mednarodni opazovalci volitev so poročali, da so volitve bile svobodne da so temeljne soboščine bile spoštovane. Nekaj je bilo pomisleko, kar se tiče zaprtja nekaterih socialnih platform na dan volitev, vendar pa to je verjetno v kontekstu drugih dejavnikov, ne pomešavanja volitve. Preiskave teh zadev se nadaljujejo, vendar pa obstaja soglasje tako med vlado Črne Gore, kot je to potrdil premije, pa tudi drugimi vladami drugih držav, da so načrtovani napadi na nekdanjega premijeja Džukanoviča eh, verodostojna in resna grožnja. Tudi mene skrbijo razmere in mislim, da to kaže raztoči pritisk Rusije, ki ga skušata izvajati na Črnogoro in druge države v regiji. Jasno je, da prihaja do poskusa Rusije, še pa posebno, da bi pripričali pristop Črnogore k NATO in da bi jih uverili na poti v EU. Zato je bolj pomembno kot kadarkoli za vse politične stranke, da so v polni meri vključene v demokratični parlamentarni proces. Bojkot opozicije parlamenta, to nas je razočaralo in to škoduje verodostojnosti demokratičnega procesa Črne Gore in dela institucij. Tako kot vedno, skuš, upam, da bomo našli dobro ravnovesje v poročilo odbora, da bodo vse politične skupine lahko to podprle in to podpisale. V prejšnjih letih, to je že sedmo leto, odkar sem poročevalec, smo vedno dosegli dobro soglasje in veliko večino, veliko večinsko podporo za poročilo. Črna Gora je bila vedno zgodba o uspehu, precej nekontroverzna država, kar se tiče Zahodnega Balkana. Črna Gora bi naj pristopila k NATO letos in ključnega pomena bo, da mi v odboru pokažemo podporo za prošnjo za pristop k NATO. EU in NATO sta seveda dve ločene institucije, vendar pa kar se Črne Gore tiče, obe skupaj predstavljata euroatlantsko povezavo in pravo smer. Zaradi razlogov, ki sem jih omenil prej, je ključnega pomena, da podpremo to agendo, še prav posebno sedaj, spremembo administracije v ZDA. Upam, da bodo kolegi spomnjeni na to tudi v naši resoluciji. Nekaj ugovorov je bilo prejšnja leta, zakaj vključujemo NATO poročilo. Zaključujem svoje pripombe. Veselim se pripomb drugih plačacev v senci, drugih političnih skupin. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Majer v imenu kolegice, ki je ni tukaj. V eh, imenu Analize Dots. Naj se zahvalim poročevalcu gospodu Teneku za upravljeno delo in veselimo se, da bomo sodelovali na ravni poročevalcu v Sencik med pogajanji eh, glede tega dosjeja. Predlogi sprememb, ki bodo govorili še prav posebno zaščite človekovih pravic in okolja, bom uložila svobodo tiska in ekonomijo tudi. Ne davno poročilo od IHCR. Zelo pomembno kaže, da je potrebno sodelovanje koalicije in vlade, zato da bodo izvedli vse demokratične spremembe in da bo voljeni proces zaključil, koliko se le da. Kot parlamenta pa skrbi. Črna Gora mora preseči te razmere, kar se da hitro. Pregledne preiskave poskusa puča so ključne. In za konec naj izkoristim priložnost, da izpostavim, kako pomembno je članstvo uh, v EU prebivalcem Črnogora. Več kot 60 odstotkov jih je za. Oba partnera v tem postopku, EU in Črnogora, morata nadaljevati z delom, da bi dosegli ta cilj. Hvala. Tako, poročavci senci. Minuta in pol, začnemo z ELS, gospa Šujca. V imenu gospoda Kovačeva, ki je poročeval lec v senci. Gospod Kovačev se upravičuje, rad pa bi čestital gospodu Tenako za uravnoteženo in ključujoče sporočilo, kot običajno. Že lani smo rekli, da je Črnagora zgodba uspehu Zahodnega Balkana, tako tudi letos. In to je lahko dobro vzor za države kandidatke v sosedstvu, ki žal ne kažejo takega napredka pri reformah in tudi spregledajo včasih naša priporočila. Vendar pa država še vedno ima nekaj precejšnjih težav, ki se jih je potrebno lotiti, in pomenil gospoda Kovačeva, so to ekonomske težave, visoka stopnja organiziranja kriminala, korupcije, upletanje politike v pravosodni sistem, visoka posposobnost med mladimi in financiranje terorizma, pa tudi pranje denarja. Vstoječa zakonodaja mora biti v polni meri izvajana in vse politične stranke morajo konstruktivno politično sodelovati. Država je pripravljena sprejeti ekonomske izzive in tudi pripravljena se je spopasti s konkurenčnim pritiskom. Nezaposlenost in javni dolg pa sta visoka. Tako reforma javne prave kot pravosodja se pripravljata na zmerni ravni. Napredek je bil dosežen v boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu, zdaj pa potrebujemo dosledne ukrepe, da bi to nadaljevali. Težave pa obstajajo, kar se tiče izvajanja, kar se tiče zaštite človekovih pravic, kar se tiče zonanje dimenzije, pa gospod Kovačev pozdravlja, da se Črna gora še vedno zelo usklajuje z našo politiko na področju eh, zunanjega delovanja. Še enkrat pa tudi hvali odlično delo gospoda Tenoka in njegove ekipe. Eh, Papadakis. Hvala lepa. V imenu SND gospod Papadakis. To Mavrovunijo. No, naj se upraviči v imenu kolege, ki ne more biti tukaj, to, da je Črna Gora je še vedno šampion na Zahodnem Balkanu, to je zgled za druge države in to dinamiko je treba ohraniti. Žal pa, um, ehm, naprimer, poskus državnega udara na dan volitev, pa uh, odločitev opozicije, da bo bojkotirala parlament, sprožajo zaskrbljenost. Zato taki dogodki, ki kažejo na nestabilnost, ne bi smeli izniščiti vseh korakov, ki so že bili storjeni v tej državi, še zlasti ta poskus državnega udara. In uh, kljub težavam, ki v tej državi obstajajo, je država na poti k evropskim integracijam in Te težave je pri tem niso zmotile. Vsekakor pogajanja za vstop v Evropsko unijo so prednostna naloga za to državo, tudi v sodelovanju z parlamentom. Potem pa so tu številna pereča vprašanja, naprimer brezposobnost in zmanjševanje brezposobnosti, predvsem med mladimi. E, kljub uspešnemu e, delu vlade, ki bo dosegel vključitev v NATO, je pa vključevanje v Evropsko unijo drug proces in tega dvojega ne kaže mešati. Tako da najlepša hvala za vaše poročilo, gospod Tenok. Seveda pa bomo pripravili predloge eh, sprememb v luči tega, kar sem ravno kar povedal. Eh, gospod Radoš, hvala lepa za besedilo. Želel bi se zahvaliti za to poročilo eh, gospodu Tenoku. Črna Gora je država, ki je gotovo eh, najdlje v svojem postopku približevanja Evropski uniji, vendar pa je tukaj še veliko težav na številnih strateških področjih. Neodvisnost pravosodja, korupcija, eh, svoboda in neodvisnost medijev. Poleg tega pa ima še celo vrsto drugih težav, ki otežkočajo demokratični razvoj in um, tu ima Črna gora kar precej težav. Pomembno pa je tudi to, da so tukaj sedaj kar uh, ostri odnosi, ki um, otežujejo delovanje te države, še zlasti ta uh, udar na državne institucije na dan volitev, ki se ne bi nujno smel tako končati. Uh, kot se je. V nekih nesre bolj nesrečnih okoliščinah bi to lahko povzročilo nerede in nemir v tej državi. Torej, okoliščine, zaradi katerih je do tega prišlo, pa so tu še vedno prisotne. Bojkot opozicije, naprimer, eh, neke vrste um, izsiljevanje. Um, je nekaj, kar je treba natančno raziskati. Treba je ugotoviti, eh, kolikšna je uloga domačih, pač nacionalnih in tujih eh, vključenih v ta proces. Oh, Drugih poročavcev senci ni. A, se upravičujem. Vendarle, prosim. Hvala lepa. Tudi sam torej, nadomeščam gospod Lunaček, ki je žal ni tukaj in se upravičuje poročevalcem in kolegom. Najprej bi se rada zahvalila poročavcu za zelo dobro pravno delo pri osnutku poročila. Naj navedem samo nekaj stvari, ne bom predolg. Strinjamo se s pomisleki poročavca, kar se tiče poskusa udara. Tudi mi mislimo, da ruska vlada skuša vplivati na dogodke v državi in to jasno skrbi. Ravno tako kot dejstvo da nekateri napadajo premijeja, da je vlada blokirala tudi socialne medije na dan volitev. To bi pričakovali v Rusiji, na kitajskem, ne pa v državi, ki skuša biti članica EU in NATO. To bi morda morali omeniti v poročilu. Potem pa, kar se tiče petega odstavka, zelo dobro je, da so omenjene zadeve glede avdioposnetkov, radi pa bi omenili tudi druge zadeve, kot je Telekom, do danes ti zelo pomembni primeri, ki vključujejo tudi člane trenutne vlade, niso bili raziskani. Celoten seznam je ne bom ga sedaj navajal. Potem pa še okolje. Hvala lepa. Zelo dobro besedilo. V tej smeri tukaj moramo seveda povedati, da je potrebno, da uporabljajo našo zakonodajo, da se mora to izvajati v državi, potem pa tudi vprašanje hidroelektran. Seveda tukaj imajo veliko, naložbenike veliko možnosti obnašajo, pa se koda nobenih pravil ni. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa še gospod Kukan, minuta, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Res cenim delo poročevalca, se mu zahvaljujem za to, da se že tako dolgo ukvarja s procesom integracije Črne Gore. Črna Gora je oktober lani izbrala proevropsko vlado in nadaljuje svojo euroatlantsko pot. To je pomembno za stabilnost in nadaljni razvoj države. V polni meri podpiramo to izbiro. Prav tako moramo, priznati, moramo prepoznati trajočo podporo za vse državljane na poti v EU. In ta podpora je zelo visoka, skoraj 80 odstotna. Ni mi pa všeč, da opozicija bojkotira parlament. Upam, da se bo parlamentarno delo kmalo nadaljevalo, da bodo lahko upravljali svoje dejavnosti. Opozicija mora biti v parlamentu, ne pa izven parlamenta. Sedaj se morajo začeti izvajati tudi pristne reforme. Črnagora kaže, da je zanesljiv partner na tem področju, še prav poseben povdarek pa je pomemben za reformo pravosodja, boj proti korupciji, organiziranemu kapitalu in izboljšanje medijskega zrača. Izbira Črnagora je jasna, odločili so se, da bodo postali članica NATO in to odločitev podpiramo. Vidimo raztoči vpliv Rusije v regiji, to nas skrbi, upamo pa, da bo Črnagora sledilo svojim interesom in bo postala polnopravna članica NATO da ne bodo odvrnili od tega. Hvala lepa. Žal ne morete dobiti besede še drugič, sedaj pa komisija, prosim. Much, uh, Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, rada bi čestitala gospodu Tenoku za osnotek rezolucije o Črni Gori. Delimo vašo oceno in pozdravljamo to besedilo skupaj z vami. Zelo cenimo tako, da je ključna prednostna naloga integracija v EU. Prav tako tudi konstruktivna vloga Črne gore v regiji Zahodnega Balkana. To je lani, eh, prosite, prejšnji teden ponovil v Bruslu tudi premije Črne gore. Zdi pa se nam ključnega pomena, da se Črna gora sama odloči o prihodnosti brez interferenc. Pozorno spremljamo preiskave o zapletu na volilni dan in o polarizaciji političnega spektra. Naše sporočilo je, politično razpravo je potrebno vrniti v demokratične institucije, v parlament. Tja to spada. Tudi mi pozdravljamo napredek v pristopne pogajanjih, 26 poglavi je odprtih, dva začasno zaprti, dve začasno zaprti in to je torej napredek, ki že kar nekaj časa traja in upamo, da bodo nadaljevali tako odipljiv napredek pri pravni državi bo tudi odločal o hitrosti napredka pri pristopu. Korupcija, organiziran kapital, kriminal, tu se strinjamo, ostajata pereči državi. Potrebno pa je zagotoviti, da bodo nove institucije lahko upravile svoje delo na tem področju. In potem še ekonomska vprašanja. Črna Gora mora nujno popraviti svojo, svoj fiskalni položaj. Morajo potrditi fiskalni reformni načrt, zato da bodo naredili napredek glede javne porabe. Hvala lepa za izmenjavo mnen glede Črna Gora. Hvala lepa, želi poročevalec besedo. Mr. Tanek. Potenok. Ja, particularly... Hvala lepa. Rad bi se zahvalil poročevalcem v Senci, še prav posebno dolgemu prijatelju gospodu Kukanu za lepe besede. In hvala lepa tudi za to, kar smo slišali izjavo, ki je bila prebrana v imenu gospe Lunoček. Oba imata veliko izkušenj. Potem pripomba da se je Črnogora uskladila z nami, glede ruskih sankcij, za razliko od Srbije. Boj proti organiziranemu kriminalu, zajamčanje medijske svobode, to so izzivi za Črnogoro, vendar pa vlada dela v tej smeri in skuša to izboljšati vsako leto. Ogledal si bom vse predloge sprememb, ki so podani, še prav posebno tiste, ki so podane glede okolja, svobode tiska in kjerkoli že bom skušal jih podpreti. Še prav posebno tiste analize DOC, laboristične kolegice, ki predseduje skupnemu parlamentarnemu odboru. Hvala lepa. Hvala lepa. Rok za predloge sprememb bo 7. februar. Glasovali pa bomo 28. februarja. Tako, s tem smo izčrpali javni del sestanka, sedaj pa kratek odmor pred sestankom koordinatorjev, ki bo brez nazočnosti javnosti. Hvala.